Ieri abbiamo celebrato la giornata. Kolegice in kolegi, včeraj smo praznovali Mednarodni dan nege. Svetovna zdravstvena organizacija pa je leto 2020 razglasila za leto medicinskih sester. Predlagam, da se na začetku plenarne seje danes zahvalimo vsem zdravstvenim delavcem, ki v teh težkih časih opravljajo tako pomembno delo za vse človeštvo. Naša naloga je, da poskrbimo, da bodo oni lahko varno opravljali svoje delo in tudi učinkovito. Thank you države so poskrbele, da so bolnišnice odprte in da je na voljo dovolj medicinske opreme. Pri tem je pomagala tudi civilna družba. In to pomeni, da vsi držimo skupaj. Ukrepiti moramo zmogljivosti Evropske unije na področju zdravstva. To je naloga, ki smo jo dolžni izpolniti do svojih državljanov pozivamo k temu, da bi se lahko skupaj odzivali na zdravstveni ravni, zato da bi se lahko koordinirano odzvali na vsakršno zdravstveno krizo. Pandemija COVID-19 je pokazala, da potrebujemo javno zdravstveno politiko. Zagotoviti moramo višjo stopnjo sodelovanja na evropski ravni, zato da bomo zagotovili zdravstvene sisteme, ki bodo dovolj odporni in ki bodo poskrbeli za dovolj solidarnosti v Evropi. Leta 1950 se je šest držav odločilo, da bo začelo delovati solidarno. Robert Schuman je dejal, da je ta Evropa nastala iz konkretnih premislekov, na podlagi katerih je prišlo do konkretne solidarnosti. In zaradi tega so se izboljšala življenja vseh državljanov. To je bil ambiciozen projekt, ampak tudi zelo pragmatičen projekt. Naučili smo se veliko iz napak, napak druge svetovne vojne in tudi žrtvovanje ki so ga ljudje takrat vložili v to, je veliko prispevalo k projektu, ki ga imamo danes. 70 let kasneje je Evropa zdaj zmožna razviti in pokazati solidarnost, ki smo jo videli v tem obdobju. S pomočjo solidarnosti bo naša naloga lažja. Veliko odgovornost nosimo in državljani od nas tudi veliko pričakujejo. Dobro moramo razmisliti o prihodnosti Evrope. Razmisliti moramo tudi o tem, kako bomo rešili krizo, s katero se soočamo. V tej krizi se lahko veliko naučimo, zlasti pa to, da si bomo opomogli lahko najbolje, če sodelujemo. Hvala. dichiaro ripresa la sessione del parlamento europeo plenarna seja se nadaljuje opozarjam vas da je bilo sprejetih kar nekaj preventivnih ukrepov Allora aspettiamo un attimo. Però lahko za trenutek počakamo. Funziona la traduzione? Tolmačenje deluje? Prav. Torej, na začetku vas želim obvestiti, da smo sprejeli nekaj preventivnih ukrepov za to, da zagotovimo omejevanje socialnih stikov. Poslanci, ki so na seznamu govornikov, lahko pridejo v polkrožno dvorano in sedejo na unaprej določeno mesto. Tam se nahaja tudi listič z njihovim imenom. Poslanci, ki niso na dnevnem redu, lahko sedejo drugam v plenarni dvorani, mesto jim bo pokazalo dvoransko osebje. Če prostora ne bo dovolj, je na voljo tudi dvorana PHC 350. In tudi v tej dvorani je poskrbljeno za ustrezno tehnično opremo. Opozarjam vas tudi na naslednje. Pri vhodu v parlament morate nositi masko, ki pokriva vaš nos in usta. Masko je treba nositi vedno, ko niste v pisarni, torej tudi v pokrožni dvorani in dvorani 3C50. Poslanci, ki govorijo, lahko masko snamejo, ampak samo za obdobje trajanja govora. Zapisnik se je 16. in 17. aprila je na voljo, imam kak komentar? Ne, prav, potem je zapisnik sprejet. Izvolite. Hvala. Postopkovno vprašanje v skladu z 22. členom. Evropski parlament, evropski predsednik oziroma predsednik Evropskega parlamenta mora zagotoviti, da lahko vsi sledijo plenarni seji. In tudi člen 167 poslovnika. Tam je navedeno, da morajo imeti poslanci možnost, da sodelujejo v razpravi v svojem jeziku. To pomeni, da nekateri poslanci zdaj ne morejo sodelovati v razpravah, zato ker na voljo niso vsi jeziki. Gospod predsednik, dva meseca od krize je že minilo in lepo prosim, da nujno zagotovite, da bodo vsi poslanci lahko sodelovali v razpravah na plenarni seji in tudi v odborih. Ampak tolmače je na voljo, pravi predsednik. Gospod Vajc. Tolmačenje je na voljo. Ne vem čisto natančno, kaj ste želeli povedati. gospod Bronis Rope, govori samo litovsko in ne razume nobenega od drugih uradnih jezikov EU. To je samo eden od primerov, primerov je še več. Prav bom to preveril, ampak kolikor vem, so na voljo zdaj vsi jeziki. Ampak to bom prav gotovo preveril in preučili bomo tudi primer, ki ga omenjate c'è un appello al regolamento da parte dell'onorevole moiten prego onorevole gospod moiten izvolite gospod predsednik živimo v izrednih časih in potrebni so izredni ukrepi ampak to ne pomeni da lahko spodkopavamo demokracijo ampak prav to se dogaja v parlamentu Zdi se, da ste zavrnili vse naše predloge sprememb. Ampak ne moremo sprejeti, da se krajšajo časi za govor. In tudi predlogi sprememb naj bi bili dostopni samo v angleščini. Poslanci naj bi prav tako že eno uro pred začetkom seje odbora bili prisotni. To je nesprejemljivo. Mislim, da trenutno ne delamo po demokratičnih standardih, zato zahtevam, da se hitro vrnemo nazaj k eh, parlamentarni demokraciji, od katere smo zdaj zelo oddaljeni. Drugače se mi zdi, da želite krizo izkoristiti za to, da spodkopavate demokracijo v parlamentu. In eh, gospod predsednik, sporočam vam, da bomo mi ostali zelo pozorni pri teh vprašanjih. Hvala. Hvala lepa za vaše komentarje, gospod Mojten. Opozorim pa vas na naslednje. Mi smo eden redkih parlamentov, ki mu je uspelo ohraniti raven dejavnosti. in mi smo tudi vzor drugim parlamentom po svetu. To vrstna kritika, po mojem mnenju, ni spremljiva. Govorili ste tudi o predlogih sprememb. Predlogi sprememb so bili sprejeti v skladu z našim poslovnikom. Seveda, to so težki časi za nas vse in vsi moramo ravnati razumno. Krize pa še ni konec, kriza je še vedno prisotna. Zato moramo poskrbeti, da bodo vsi ostali varni in zdravi. Mislim, da je parlamentu to uspelo relativno hitro doseči. Vseeno hvala za vaše besede. Pa še sporočilo o podaljšanju plenarne seje. 5. maja je potekala konferenca predsednikov in skupaj z voditelji političnih skupin smo se odločili, da bomo sejo podaljšali do petka. Ne glede na to, da smo v času pandemije, parlament še vedno opravlja ključne funkcije. In kdo v dvorani govori? Ne glede na to, da smo v času pandemije, Evropski parlament še naprej opravlja svoje temeljne funkcije. S tem, ko smo podaljšali plenarno sejo in uvedli sistem glasovanja na daljavo, bomo poskrbeli, da bo Evropski parlament lahko še naprej upravljal svojo ulogo, vključno z sprejetjem razrešnic glasovali bomo o številnih pomembnih vprašanjih, vključno z razrešnicami v zvezi z pandemijo COVID-19. Glasovali bomo tudi o prihodnjem načrtu za okrevanje gospodarstva in o prihajajočem večletnem finančnem okviru. Odbor Libe je uložil popravek k besedilu parlamenta in v skladu z členom 201. 41 poslovnika, bo popravek veljaven, razen če v roku 24 ur politična skupina ali zadostno število poslancev uložijo ugovor. Zapisnik bo objavljen oziroma naslov tega popravka bo objavljen v zapisniku. Odbor Agri in odbor za ribištvo sta sklenila, da se začnejo en institucionalna pogajanja v skladu z členom 71 poslovnika. Podrobnosti so na voljo na spletni strani parlamenta, naslovi dosejev pa bodo objavljeni v zapisniku. V skladu z 71. členom poslovnika, drugim odstavkom, lahko določeno število poslancev do jutri o polnoči zahteva, da se o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj glasuje. Če se to ne zgodi, potem lahko odbora začne da spogajanje. Sedemnajstega aprila se je zaključila prejšnja plenarna seja in skupaj s predsednikom parlamenta sem podpisal štiri akte v skladu z členom 79 poslovnika. Naslovi teh aktov bodo v zapisniku današnje seje. Zdaj pa dnevni red. 5. maja je konferenca predsednikov sprejela končni osnutek dnevnega reda v skladu z 157. členom. Nekaj sprememb dnevnega reda nas vseeno čaka obveščam vas, da sem sprejel šest prošen za nujne razprave v skladu z 163. členom poslovnika. To je v zvezi z dosjeji COVID-19. Na plenarni seji od 13. do 16. maja ne bi govorili o tem mikrofinančna pomoč v času pandemije COVID-19, drugič, začasni ukrepi v skladu z sejami delničarjev, evropskih delniških družb, potem infrastruktura v pristaniščih, četrtič, začasni ukrepi v zvezi z veljavnostjo določenih certifikatov in licenc, to je omnibus, petič, začasni ukrepi v zvezi z delovanjem letalskih družb in še stič. Četrti železniški svežen, podaljšanje obdobja prenosa. In predlagam naslednje spremembe končnega osnutka dnevnega reda. V sredo bomo glasovali najprej ugovor. v zvezi z ciklosinilom bo umaknjen. In kar zadeva glasovanje, prvo glasovanje bo potekalo od pol štirih do petnajst do petih. Glasovali bomo o štirih nujnih dosjejih, štiri bomo imeli za tran nekaj za Inta in nekaj tudi za Juri. Imeli bomo tudi 8 enotnih glasovanj in potem bomo glasovali tudi o dveh poročilih Ferber, poročilo Olbricht in poročilo Marquez bomo obravnavali, pa tudi poročilo Lopez Aguilar. Imeli bomo tudi glasovanje po delih o gensko spremenjeni soji. In glasovali bomo tudi o vseh razrešnicah. Ob 7.45 bomo imeli razglasitev izidov. Drugo glasovanje bo potekalo od 8. do 9.15 in glasovali bomo o resolucijah in o gensko spremenjeni soji soj. V sredo bomo imeli razpravo o sklepih izrednega zasedanja sveta 23. aprila. Govorili bomo o večletnem finančnem okviru, o lastnih virih in o načrtu za okrevanje gospodarstva. Razprava bo potekala med četrto in sedmo danes. Tretja razprava o izredni zakonodaji na mađarskem in o vplivu na temeljne pravice se preloži na četrtek od 9 do 10. Jutri, v četrtek, bomo začeli ob 9. Razglasili bomo izide drugega glasovanja, potem se bo glasovalo od 9.30 do 10.45. Govorili bomo in glasovali bomo o drugem svežnju predlogov sprememb. Razglasitev izidov prvega glasovanja bo ob 1 in 15, potem bomo glasovali od pol dveh do 15 do 3. Takrat bomo imeli končno glasovanje o razrešnicah, pa tudi o poročilu Šastel. Govorili bomo tudi o dosjeju Juri v zvezi z sejami skupščin evropskih zadrug in evropskih delniških družb. Izide bomo razglasili 5.15. Tretje glasovanje bo potekalo od 5.30 do 6.45. Glasovali bomo o prvem nizu predlogov sprememb v zvezi z načrtom za lastne prihodke in okrevanje gospodarstva. V petek bo seja potekala od 9.15, ko bomo razglasili izide tretjega glasovanja. In prvo glasovanje v petek bo od 9.15 do 10.45 glasovali bomo o dosejih INTA in TRAN in morda bomo govorili tudi o predlogih sprememb v zvezi z večletnim finančnim okvirom. Drugo glasovanje bo potekalo od 2.15 do 3.30. Končno glasovanje o resoluciji v zvezi z večletnim finančnim okvirom, lastnimi viri in načrtom za okrevanje, bo potekalo takrat in končno glasovanje bo tudi o dosih Inta in Juri. In ob 5.30 bomo imeli razglasitev izidov. Mora biti, bo glasovanje potekalo tudi od 5.30. 5.30 do 7. Ob 9. pa se bo seja prekinila. V soboto seje ne bo. Ima kdo kako govor? Ne? Potem so spremembe sprejete. Izvolite. Uh, Hvala. Nasprotujem nujnim ukrepom za pomoč letalskim družbam v imenu skupine GUE. Zadnjič smo to podprli, zato ker smo govorili o tako imenovanih lažnih letih. Zdaj pa se govori o tem, da bi sprostili pomembne prepise v tej industriji brez nadzora parlamenta. Po našem mnenju je to zelo nevaren postopek. V bistvu bomo dopustili, da se sprostijo predpisi do leta 2023, brez tega, da bi odbor Tran imel besedo pri tem in brez razprave na plenarnem zasedanju. To vpliva tudi na storitve zemljske oskrbe in letalske družbe, medtem ne želijo vrniti denarja svojim potnikom. Zakaj pomagamo tej industriji, po drugi strani pa ne zahtevamo, da pomagajo svojim delavcem in potnikom? Če bomo sprejeli ta nujni postopek, lahko rečemo, da se sicer strinjamo, da so v težkih časih, vendar obenem se bomo odpovedali tudi kakršnemu koli vplivu, ki bi ga lahko imeli, zato smo mi proti. Dobro. Glasovanje o nujnem postopku bo potekalo. Želi še kdo besedo? Ne. antes de iniciar mi intervención quisiera agradecer en nombre del comité Preden začnem, bi se v imenu Jurija, odgovora Juri, začel zahvaliti vsem tistim sektorjem, ki so delali za to, da bi premustili to krizo. Najlepša hvala tudi policijskim organom in vsem ostalim, ki so zagotovili, da smo uh, ostali zdravi. Ta kriza koronavirusa bo pomenila korenite spremembe v naši družbi soočamo se s situacijami, ki jih nismo videli nikoli, ostati moramo doma, ne smemo videti svojih najbližjih, ogromno oseb je izgubilo svoja, svoje službe. In mislim, da so državljani žrtovali veliko, zato moramo tudi mi spoštovati to njihovo žrtev. Poskušali smo skupaj uh, Eh, preživeti to krizo in zagotoviti tudi, da bodo eh, preživela podjetja. Moramo pa braniti zdaj interese vseh teh podjetij in zdaj imamo odlično priložnost za to. Eh, podjetja v Evropi bodo zelo težko izpolnile svoje davčne obveznosti v naslednjih šestih mesecih zaradi epidemije. Zato Eh, je to, kar je predlagala komisija, zelo dober predlog. V letu 2020 bi po tem predlogu imeli a, izjemo za a, skupščine, za generalne skupščine podjetje. Prav tako pa bi morali okrepiti uporabo digitalnih medijev za organizacijo a, skupščin delničarjev upam, da bo ta predlog hitro sprejet. Ni spremljivo, da podjetja ne vedo točno pri čem so, kakšna bodo pravila za organizacijo skupščin delničarjev. Mislim, da moramo poslati jasno sporočilo, da želimo zavarovati podjetja. Na kocki je naša prihodnost, prihodnost Evrope in mislim, da mora biti naš parlament eh, kos tem izzivom. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, no, e e hvala. Slišali smo argumente za in proti. Predlagam, da prisluhnemo še drugim mnenjem, zdaj bomo pa tudi glasovali. kar zadeva stališče sveta o označevanju. Tukaj predlogov nismo dobili, predlogov za predloge sprememb. Zato bosta ta dva akta sprejeta. Preden pa začnemo z glasovanjem, vam želim povedati, kako bo to potekalo. Zahvaljujem se tudi predsedstvu za pomoč informacije v zvezi s z glasovanjem so na voljo vsem poslancem. Dvakrat smo tudi preizkusno glasovali, zato da se lahko poslanci seznanijo z postopkom. Glasovanje bo potekalo od pol štirih do 4.45. Glasovali bomo poimensko. Poslanci bodo lahko preverili rezultate tudi na spletni strani parlamenta. Razlage glasov bodo uložene v pisni obliki in sprejemali bomo samo razlage glasov do 400 besed. Zdaj bomo glasovali, glasujemo do 445, izid pa bomo razglasili ob 745. Torej, seja je zdaj prekinjena. Vidimo se ob štirih, takrat bo potekala skupna razprava o novem večletnem finančnem okviru, lastnih virih in o načrtu za oživitev. Ah, guarda. Ne faccio firmare il verbale.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

Presidente. Gospod predsednik. Bonjour, madame. Ça va? Ça va bien? Kare kolege, kari kolegi, l'ordine del giorno. Spoštovane kolegice in kolegi, na, je, na vrsti je skupna razprava o zaključkih Evropskega sveta, o večletnem finančnem okviru, o lastnih verjih in načrtu oživitve. Slišali bomo komisijo in pa mnenje sveta. Naj poudarim tudi, da ne bo postopka proste razprave in e, tudi ne bo modrih kartonov. Kar takoj dajem besedo Šarlu Mišelu kot predstavniku sveta in takoj bomo začeli z našim delom. Beseda je vaša. President. Gospod predsednik, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, najprej bi se vam rad zahvalil za to, da ste mi ponovno dali priložnost, da spregovorim v tej dvorani. Ta kriza je kriza brez primere in to pomeni, da potrebujemo tudi ukrepe brez primere. Potrebno je sodelovanje med legitimnimi in pa demokratičnimi evropskimi inštitucijami. To sodelovanje bo zelo pomembno v prihodnih tednih in mesecih. Naj predstavim nekaj zaključkov četrte videokonference zadnjega zasedanja Evropskega sveta. Kot veste, smo sprejeli nekaj zelo trdnih stališč. Najprej je tukaj odločitev finančnih ministrov za mobilizacijo 405 milijard evrov eh, za pomoč delavcem, eh, podjetjem pa tudi državam članicam. Finančne ministre smo prosili, da to odločitev izvedejo do 1. junija. Seveda, vsi tukaj vemo, pa tudi v Evropskem svetu, da to ne bo dovolj. Ta Evropski svet je bil tudi priložnost, da preidemo iz kratkoročnega kriznega menedžmenta na srednjeročno in pa dolgoročno vizijo. Potrebujemo resno razpravo o strategiji za prihodnost, o strategiji za prenovo našega gospodarskega in pa socialnega modela. Dame in gospodje, ta četrta videokonferenca je bila tudi priložnost, da razpravljamo o načrtu oživitve gospodarstva. O tem smo razpravljali tudi s predsednico Evropske komisije. Gre za štiri poglavja in eh, sam bi se rad osredotočil na dva vidika, ki sta predmet naših razprav in ki bosta ostala predmet naših razprav v prihodnih tednih prva točka je mobilizacija notranjega trga. Kako bi lahko ukrepili notranji trg in kako bi lahko izboljšali pomankljivosti, ki so obstajale že pred eh, pojavom te pandemije in seveda te pomankljivosti sedaj niso izginile. Tukaj gre predvsem za digitalni trg. Eh, sprejete so bile zgodovinske odločitve Evropskega sveta, pa tudi Evropskega parlamenta na področju podnebne politike. Šlo je za ukrepe v podporo eh, podjetjem, eh, za ukrepe eh, za podporo digitalizaciji in pa spremembam, ki bodo potrebne pri prehodu na bolj okolju prijazno gospodarstvo. Strateško gospodarstvo Evropske unije je ključnega pomena. In učiti se moramo iz preteklosti v Evropski uniji moramo zagotoviti proizvodnjo. Okrepiti moramo znamko proizvedeno v Evropi, v Evropski uniji. To je ključnega pomena in kriza je to še bolj izpostavila. Poleg teh pomembnih prizadevanj na področju notranjega trga, pa smo Evropsko komisijo prosili tudi za pripravo študije o tem, kako se razvijajo evropski ekosistemi. Potrebujemo čim več informacij, čim več koristnih informacij. Druga pomembna točka je financiranje. In Pri tem je zelo pomembno, da razvijemo zelo močno in ambiciozno strategijo. Zagotoviti moramo več sredstev in sicer s pomočjo dveh instrumentov. Najprej s pomočjo uh, evropskega proračuna in v preteklih eh, mesecih, tednih smo imeli veliko razprav o prihodnem evropskem proračunu. Bolj kot nekoli prej potrebujemo odločitve, potrebujemo prilagoditev strategije, tako da bi lahko upoštevali tudi velike posledice trenutne krize. Vendar pa evropski proračun sam po sebi seveda ne zadostuje in zaradi tega smo se zavezali, da bomo sodelovali in da bomo vzpostavili sklad za mobilizacijo sredstev, tako bi lažje identificirali prioritete za bližno prihodnost. In v okviru teh dveh instrumentov se je pojavila tudi ideja za pripravo maršalovega načrta. O tem bomo razpravljali Eh, po mojem mnenju, bi to moral biti načrt Gasperja, enega izmed ustanovnih očetov Evropske unije. Sodelovati moramo pri razpravi o financiranju Evropske unije. Kako bomo zagotovili ustrezna sredstva, kako bomo zagotovili ustrezne povezave med eh, tem eh, skladom in pa med prihodnim evropskim proračunom ter med projekti, ki bodo potrebni. Potrebno je poskrbeti za mobilizacijo ustreznih sredstev, tako da bomo lahko poskrbeli za oživitev gospodarstva. Oživitev gospodarstva, spremembe, to uh, sta dve teme, o katerih bomo morali spravljati tudi v prihodnosti. Poleg tega pa je tukaj še ena točka, ki jo želim izpostaviti v tem eh, trenutku. In sicer gre za to, da ne smemo pozabiti na to, kaj je pravzaprav temeljni cilj evropskega projekta po drugi svetovni vojni. Sta bila cilja predvsem mir in pa blaginja. Hkrati pa je šlo tudi za sodelovanje, za enotnost pri soočanju z izzivi in gonilo evropskega sodelovanja je bila v preteklih desetletjih tudi evropska konvergenčnost, kako torej zmanjšati razlike med evropskimi državami. In zaradi tega bo potrebno prepričati vse države članice, da ta kriza ne sme biti izgovor za to, da bi se povečale razlike med evropskimi državami da se zaradi tega nikakor ne smejo povečati razlike med evropskimi državami, ampak da mora ta kriza pravzaprav pripeljati do okrepitve, do tesnejše povezave Evropske unije. Ta kriza kaže, da je rešitev v tesnejšem sodelovanju, v tesnejši integraciji. V nasprotnem primeru, bomo imeli veliko manj zmogljivosti in bomo veliko ranljivejši. Odgovor mora biti globalen. In še ena je zelo pomembna točka. Vidimo že posledice na gospodarskem področju, na področju turizma, v letalskem sektorju v prihodnih dneh, v prihodnih tednih eh, bomo morali aktivno delati na osnovi predlogov, ki jih je podala Evropska komisija. Če tudi države članice odločajo o tem, si bomo morali prizadevati tudi na področju vprašanja odpiranja meja, notranjih meja Evropske unije. Vse to so zelo pomembna vprašanja, vse je povezano seveda tudi z turizmom. Uspešno se moramo soočiti z tem izzivom. Ponovno odpiranje notranjih evropskih meja je nujno potrebno, takoj ko bo to mogoče. Pri tem eh, pa je seveda potrebno sprejeti vse previdnostne ukrepe. Zagotoviti je potrebno prosti pretok oseb. Le na ta način bomo lahko zagotovili gospodarski razvoj. Hkrati pa je to pomembno tudi na socialnem področju države članice upam, da bodo sprejemale usklajene odločitve in da bodo s tem pokazale tudi evropsko vzdržnost. Dame in gospodje, čeprav to ni neposredno povezano z razpravo pri zadnji seji Evropskega sveta, bi danes rad spregovoril tudi o prednostni vlogi evropskega prava. Potrebno je ukrepiti evropsko sodelovanje in zaradi tega je Evropsko sodišče izjemno pomembno, igra osrednjo vlogo pri eh, zagotavljanju spoštovanja evropskega prava. Pred 70 leti je Robert Schuman podal izjavo, ki še danes predstavlja enega izmed temeljev tega evropskega projekta. Bil je izjemno inovativen. V času le nekaj let eh, po vojni, ko si narodi med sebojno še niso zaupali. Ne vem, ali je bila to posledica izkušenj na bojišču. Mogoče, ko se enkrat znaš na bojišču, razviješ eh, zmožnosti, da se soočiš z katero koli situacijo. Ampak to, kar je takrat dejal Šuman, je aktualno še danes. Srečujemo se eh, z hudo krizo, krizo brez primere, krizo, kakršne še nikoli ni bilo. Zaradi tega moramo pokazati pogum. Ne smemo več potiskati sveta navzdol, kot se je to dogajalo številna leta. Ta politična generacija mora pokazati voljo, pogum in inovativnost, tako da bomo lahko našli pot iz te krize. Številne družine se srečujejo z velikimi težavami in kljub temu najdejo moč za potrebne spremembe. In to je tudi najpomembnejša ideja Evropske unije, najpomembnejša ideja tega evropskega projekta. Gre za sposobnost, da se soočimo z izzivi, da smo pripravljeni na spremembe in eh, da pri tem ohranimo človeško dostojanstvo, da povežemo družbo in da bomo zmožni v prihodnost gledati z optimizmom. Najlepša hvala, predsednik Mišel, sedaj pa predsednica Evropske komisije, gospa von der Leyen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Najlepša hvala. Gospod predsednik, gospod Charles Michel, dame in gospodje poslanci, v 70 letih ki so sledila Šumenovi izjavi, se je Evropa soočila z številnimi krizami in izzivi, kot je bilo ravno kar povedano. Evropa ni bila le združena v raznolikosti, ampak je bila združena tudi v nasprotovanju. In danes smo tudi v takšnem obdobju. In Evropa bolj kot kdajkoli prej potrebuje enotnost, odločnost in pa ambicioznost. In v tem duhu Evropska komisija pripravlja načrt za oživitev, ambiciozen načrt za oživitev za Evropo, kot ste zapisali v vaši resoluciji danes. Dame in gospodje poslanci, vsi zelo dobro vemo, zakaj potrebujemo odločitve Evropske unije. Vsi zelo dobro vemo, kaj Evropska unija mora storiti, ampak danes bi rada govorila o tem, kako to storiti. Predstavila bom temeljne lasnosti načrta za oživitev, ki ga pripravljamo v Evropski komisiji. Govorila bom o arhitekturi tega ambicioznega načrta. Če pa želim eh, to storiti, se moram najprej posvetiti anatomiji te krize. In dovolite mi, da predem pridem na analizo, podam uh, tri komentarje. V preteklosti smo se že soočili z upočasnitvijo evropskega gospodarstva, še nikoli pa ni prišlo do ponovne, popolne zaustavitve kot uh, sedaj. Povpraševanje je povsem izginilo in resnica je, da se ne bomo povrnili v normalo, vsaj ne k malu gospodarstvo se bo počasi odpiralo, otroci bodo počasi odšli v šole in starši se bodo vrnili na delo. Previdnostni ukrepi bodo ostali. Podjetja pa bodo morala razmisliti o tem, kako bodo nadaljevala z svojim delom. Torej, opomogli si bomo, ampak to bo zahtevalo nekaj časa. Druga pripomba. Virus je enak v vseh državah članicah. To drži. Ampak sposobnost odziva je izjemno raznolika. Naprimer, vemo, da določene države, določene regije temelijo na storitvah, ki zahtevajo tesen stik z ljudmi. In to so recimo tiste regije, ki temelijo na turizmu. Te regije so najbolj prizadete zaradi tega virusa. Tiste regije, ki eh, so bile najprej prizadete zaradi tega virusa, eh, so najbrž tudi najbolj prizadete države. Izkušnje iz Italije in Španije so drugim državam pomagale, da se pripravijo na to krizo. In še tretja pripomba. Vse države članice podpirajo podjetja in pa zaposlene po najboljših močeh. Zahvaljujoč hitremu in odločnemu evropskemu odzivu pa smo sprejeli tudi na, ukrepe na evropski ravni, popolno prožnost recimo pri zagotavljanju državne pomoči ali pa uporabo sredstev iz strukturnega sklada. Ampak vse države članice imajo eh, različen davčni manevrski prostor, torej ukrepi se razlikujejo od eh, države članice do države članice. In sedaj ugotavljamo, eh, da prihaja do različnega odziva na notranjem trgu in zaradi tega potrebujemo evropski odziv. Glede na to, da je to evropsko vprašanje, se moramo osredotočati na evropske prioritete in zaradi tega mora Evropski parlament igrati pomembno vlogo. Ta parlament mora zagotoviti demokratično odgovornost, hkrati pa mora imeti besedo pri celotnem svežnju za oživitev, pa tudi pri evropskem proračunu. In o tem bomo danes razpravljali. Naj sedaj preidem k načrtu oživitve Evropske komisije. Najprej gre tukaj za večletni proračunski okvir, to področje zelo dobro poznate. Po drugi strani pa gre tukaj za instrument za oživitev, v katerem bo določen maksimalen znesek sredstev, ki se jih lahko Evropska komisija izposodi na eh, trgu kapitala z podporo držav članic. Celoten znesek pa bo potekal preko evropskega proračuna. To pomeni, da bo Evropski parlament imel ključno vlogo pri tem, kako se bodo uporabljala ta sredstva. Torej, čemu bodo namenjena sredstva za oživitev? Uporabljala se bodo v treh stebrih. Prvi stebr bo namenjen podpori državam članicam. Države članice morajo poskrbeti za obnovo, za ukrepitev in za to, da se izvlečejo iz te krize. Velika večina sredstev bo uporabljenih v tem prvem stebru v, tem, v okviru tega novega instrumenta za uživitev in vzdržnost. Tukaj gre za ključne reforme, ki pa morajo biti usklajene z evropsko zakonodajo. Gre torej za prehod na oglično neutralno, vzdržno, okolju prijazno in digitalno Evropo. Ta sredstva bodo na voljo vsem državam članicam, naj bodo v, v evropskem v evroobmočju ali ne. In seveda bomo pomagali tistim državam, ki so bile najbolj prizadete in ki podporo najbolj potrebujejo. To je torej prvi stebr. V tem stebru pa je tudi drugi del in sicer je to predlog Evropske komisije, da nadgradimo kohezijski sklad. To pomeni, da bi presegli kohezijsko ovojnico in Ta sredstva bodo dodeljena glede na to, kako močno je bila prizadeta posamezna država. Drugi stebr je stebr za popoln, ponovn zagon gospodarstva, za okrepitev zasebnih vlaganj. Že pred krizo smo videli, da potrebujemo velika zasebna vlaganja v ključne tehnologije, recimo čist eh, vodik, eh, pridobivanje energije na morju in tako naprej. Edino, kar se je po krizi spremenilo, je, da sedaj to potrebujemo še bolj kot kdajkoli prej in zaradi tega bomo ukrepili program Invest EU. Poleg tega pa bomo prvič vzpostavili tudi nov investicijski instrument, ki bo omogočal ulaganja v ključne projekte za zagotavljanje energetske neodvisnosti Evropske unije, za zagotavljanje farmacevtske neodvisnosti Evropske unije in tako naprej. Evropska unija mora biti sposobna proizvajati nujna zdravila sama. Zato pa potrebujemo tudi zdrava podjetja v Evropi. Potrebujemo ulaganja in zaradi tega bomo v okviru tega drugega stebra predlagali tudi nov instrument za solventnost. Na ta način bomo zagotovili sredstva za dokapitalizacijo zdravih podjetij, ki so bila ogrožena zaradi zaustavitve gospodarstva. Ne glede na to, kje se ta podjetja v Evropski uniji nahajajo. In še tretji in zadnji stebr. Gre za to, da se iz te krize tudi kaj naučimo. V preteklih mesecih smo videli, kaj je pomembno, kaj je dobro delovalo in kaj katera področja bo potrebno izboljšati. Torej, okrepili bomo tista področja, ki so se izkazala za učinkovita v tekom te krize. Recimo program Obzorje e, za Evropo ali pa nov zdravstveni program ali pa program e, Rescue EU. Okrepili bomo instrumente za sosedsko sodelovanje, za zagotavljanje predpristopne pomoči in tako naprej. Torej, tako bo izgledal ta sistem za oživitev. Osredotočal eh, se bo na največje potrebe. Gre za kratkoročen načrt, ki se bo osredotočal na prva leta oživitve in ki bo omogočal tako posojila, kakor tudi uporabo sredstev vnaprej na osnovi državnih jamstev. In pri tem si moramo zapomniti, da ne bomo začeli od začetka. Ta instrument za uživitev bo dopolnjeval tri varnostne mreže, v katerih so se dogovorili voditelji že aprila. Gre za zagotavljanje finančnih sredstev Evropske investicijske banke za Evropski stabilizacijski eh, mehanizem in eh, to bo ambiciozen odgovor, ki ga Evropska unija potrebuje. Odgovor, ki vključuje tudi lastna sredstva Evropske unije, ki jih potrebujemo v našem proračunu, kot je Evropska komisija predlagala že leta 2018. Poleg tega pa gre tukaj tudi za mehanizem, ki odseva na čelo pravne države. Odziv, ki temelji na potrebah, vendar pa je usmeren v prihodnost. To pomeni, da morajo vsi ti inštrumenti služiti prihodnosti. To ne krepi samo solidarnosti med državami in ljudmi, ampak tudi solidarnost med generacijami. Gospe in gospodje, prej ko slej bodo znanstveniki, ki iznajdli cepivo proti koronavirusu. Vendar pa potrebujemo tudi investicije na druga področja, na čiste energije. Naše investicije imajo svojo ceno, to pa so višji dolgovi. Če pa se moramo močneje zadolžiti, za kar bodo odgovorni naši zanamci, je najmanj, kar lahko storimo, to, da vlagamo v njihovo prihodnost da se spopademo s podnebnimi spremembami in da zmanjšamo posledice podnebnih sprememb. To pomeni, da zaradi krize ne smemo zaiti, zopet zaiti v stare vzorce in ponavljati politiki iz preteklosti. Moramo se pogumno odločiti za moderno in pa čisto gospodarstvo, s čimer bomo zagotovili prihodnost za naše otroke. Gospe in gospodje, vendar pa Evropska unija ne more poskrbeti za popravljanje vsega in celjenje vseh ran. Vendar pa lahko danes poskrbimo za to, da izravnavamo breme držav članic in da poskrbimo za to, da da ne bomo vsega predložili na naslednje generacije. To je naša naloga. Prepričana sem, da je Združena Evropa temu eh, izzivu kos. Naj živi Evropa. Grazie, presidente von... Najlepša hvala predsednici komisije. Sedaj bomo prisluhnili predsednikom političnih skupin, predsednik Weber. Politik. Običajno kar takoj začnemo s političnimi govori, danes pa želim najprej govoriti o ljudeh, o zdravstvenem osebju, ki se soočajo z velikimi izzivi in grožnjami. Španske medicinske sestre, ki pomagajo pacijentom, zdravnika v Bergamo, ki se je moral odločiti med tem, koga naj priključi na ventilator in koga ne. Te primere sem želel omeniti zato, da pokažem, da junaki v tej krizi niso politiki, niso zvezde. Zvezde tukaj so milijoni evropejcev, ki so se odločili za to, da poskrbijo zdravje nas vseh. Zato se vam iz globine srca zahvaljujem. Mislim, da nobena zahvala ni dovolj. Sedaj pa moramo opraviti delo mi, politiki. Sedaj je na nas. Naša skupina ELS podpira splošno arhitekturo svežna pomoči, da dobimo sklad za oživljanje gospodarstva, ki je ustrezan današnjim časom. Ko govorimo o arhitekturi tega mehanizma, je za nas ključnega pomena, da da se borimo predvsem za demokratični proračun, proračun, ki ga zastopajo ljudi, ki jih zastopamo mi tukaj, proračun, ki bo koristil vsem ljudem in družbam v Evropi, proračun, ki bo skrbel za ljudi. In tudi v kampanji za Brexit smo slišali veliko sporočil in to je, da želimo vključiti ljudi in državljane v naše razprave, v naše sprejemanje odločitev zaradi tega, ker se ljudje ne počutijo del tega. Naši zastopniki so tisti, ki odločajo o prihodnosti proračuna Evropske unije. Noben proračun brez demokratične odgovornosti in demokratičnega nadzora ne more obveljati. To bo zagotovilo prihodnost Evropske unije. Sedaj je čas za to, da poskrbimo za rezultate. Komisiji in svetu bi rad dejal, da sedaj ni čas za medinstitucionalne borbe ampak je to sedaj čas za demokratično Evropo, ki naj obstane kot načelo za prihodnost. Ključnega pomena za nas je tudi, da se zavemo tega, da se državljani ne zanimajo za postopke, ampak jih zanimajo predvsem rezultati. V teh eh, zadnjih tednih, ko govorimo o solidarnosti, se moramo osredotočiti na tiste, ki našo pomoč najbolj potrebujejo, na tiste regije, ki nas najbolj potrebujejo in tudi na mlade generacije. V zadnjih 12 letih smo že doživeli izgubljeno generacijo v Evropski uniji. Na milijone mladih evropejcev, dobro izobraženih, dobro pripravljenih, niso, im, niso imeli nobenih priložnosti na trgu dela za uspeh. Evropska unija si ne more privoščiti še ene izgubljene generacije, ki naj bi se soočala s prihodnostjo Evropske unije. Zato potrebujemo naložbe. Evropa mora poskrbeti za upanje za mlade. In še tretji vidik. Moramo biti odkriti, ko gre za večletni finančni okvir in naših obljub se moramo držati in jih tudi izpolniti. To sem tudi obljubil mojim voljivcem lansko leto. Tukaj je pomembno, kar je povedala tudi gospa von der Leyen, da gre tukaj za prihodnost, za naložbe v prihodnost, v reševanje podnebnih sprememb, v digitalizacijo, v izobrazbo, v boj proti raku, v boj proti COVID-u. Ne smemo pozabiti tudi naših regij in kmetov. Tudi to je treba povdariti. Moramo biti pošteni do vseh kohezijska, kmetijska politika sta orodja, kjer že izražamo našo solidarnost v Evropski uniji in zato mora tako tudi ostati. In za koneče. Moramo se pripraviti tudi na prihodne, prihodne krizne situacije, s katerimi se bomo soočali v Evropski uniji. Ne moremo obljubiti, da bomo pripravljeni na boj proti naslednji pandemiji lahko pa zagotovimo čim bolje pripravljeni. Potrebujemo prožnost, lastne vire, potrebujemo orodja za hitri odziv in za ustrezen odziv, če bo zopet prišlo do takšne grožnje. Po krizi želimo videti združeno Evropo, kjer bo prišlo do okrevanja gospodarstva, pa vso želimo si združene Evrope, ki bo vlagala v prihodne projekte, ki bo zagotovila preživetje gospodarstva. Tudi prihodnim generacijam želimo tudi. Evropo, ki bo na svetovni ravni prva našla izhod iz krize. To je pravi trenutek, ki je vreden šumana za mlade generacije in ne smemo nikoli pozabiti na pogum medicinskih sester, medicinskega osebja, zdravstvenega osebja, zdravnikov, ki so ga izkazali v zadnjih tednih. Najlepša hvala, predsednica Garcia Perez. Beseda vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi. Rada bi se zahvalila predvsem za to, da sem lahko tudi osebno tukaj in da razpravljam z vami. Veliko težkih trenutkov smo preživeli v zadnjih eh, tednih, veliko naših državljanov je izgubilo svoje svojce. In sedaj se na milijone državljanov sooča z negotovostjo in z negotovo prihodnostjo. Zato sem zelo zadovoljna, da je Evropski parlament nadaljeval s svojim delom in to na odgovoren način. Predsednik Sasol je poskrbel za to, da parlament postane zgled za solidarnost. Zato se je treba zahvaliti tudi osebju Evropskega parlamenta na naših plečih leži zgodovinska odgovornost. Kajti, ko um, državljani čutijo, da so nemočni, takrat predvsem zmagajo nacionalizmi, populizmi in ponavadi ravno izgubi demokracija. Zato je zelo pomembno, kakšne odločitve sprejemamo v naslednjih dneh. Na začetku je v svetu kazalo, da si ministri enostavno samo podajajo žogico, namesto da bi kaj odločili. 23. aprila pa smo dobili pozitiven znak, kar so razumeli povsod po Evropi, torej načrt za oživljanje svežnjem, ki je povezan z večletnim finančnim okvirom. Sedaj pa je na strani komisije, v rokah komisije, da poskrbi za izvanje. Jutri bomo glasovali o skupni resoluciji, ki pošilja dve sporočili. Evropski parlament je zmožen premagati ideološke nacionalne razlike za skupni interes, za doseganje skupnega dobrega. Zato je pomembno, da je ta sklad za oživljanje vključen v večletni finančni okvir, da ga lahko nadziramo tukaj v Evropskem parlamentu. Zato je nujno potrebno, da Evropski parlament sprema odločitve na enaki ravni kot v svetu. Enako pomembno pa je, da je konvergenca in trajnost tisto, kar nas mora voditi v načrtu za oživljanje in kako bomo ta sredstva porabili. To od nas zahtevajo naši državljani in tudi mladi, ki nas prosijo, da ne žrtvujemo njihove prihodnosti in uh, zelenega dogovora. To nas prosijo na družbenih omrežjih. Uh, v pobudi We Move Europe od nas zahtevajo, da delamo za boljšo Evropo. Evropa ni naša, ni naša lastnina. In zato potrebujemo danes še bolj kot kdajkoli prej več energije, več moči. Ne smemo pozabiti na najbolj ranljive. In zato je najpomembnejša os socialni steber, os ki poskrbi za najbolj ranljive, za najbolj ogrožene. Tudi na to ne smemo pozabiti. Ravno tako je treba vlagati v pravično digitalno preobrazbo. Za vse te politike pa potrebujemo vsaj dve milija, eh, eh, mm, dva biliona evrov. In zato je treba zvišati prak za lasne vire vsaj do dveh odstotkov. Potrebujemo obveznice za oživljanje gospodarstva in ravno tako potrebujemo tudi dolgoročne obveznice in dolgoročna posojila za oživljanje gospodarstva. Naša bližna skupina ne bo dopustila, da evropskega semestra ne povežemo z eh, podnebnimi vprašanji, z solidarnost in tako dalje. Pomembno je, da delamo za prihodnost. Zato se obračam sedaj na komisijo in na svet. Evropski parlament je pripravljen na to, da vam pomaga, vendar pa samo, če boste veliko potezni in če skupne interese eh, dajete nad nacionalnim nacionalne interese in da delate predvsem za Združeno Evropo. To nam reč potrebujemo. Hvala lepa, predsednik Čolo, Hvala lepa, predsednik Čolo, beseda vaša. Prašedinte, domnule, prašedinte, Mišel Dom. Gospe in gospodje, predsednik Mišel, predsednica von der Leyen, Robert Schuman je pred 70 leti dejal, da Evrope ne bomo zgradili kar čez noč, ampak postopoma zdravstveno krizo, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, pa smo doživeli hudo krizo. Izkušnje zadnjih 70 let kaže na to, da je Evropa napredovala predvsem takrat, ko je iskala rešitve za krize, s katerimi se je soočala. Po tej krizi ne bo dovolj samo, da bomo obnovili gospodarstvo moramo tudi sprožiti nove vire in postaviti nove temelje. Osredotočiti se moramo predvsem na podnebje, na digitalizacijo in strateška področja, kot je tudi zdravstvo. Naša dožnost je, da sprejmemo svežen za reševanje za tiste državljane, ki so izgubili delovno mesto in tudi za podjetja, ki se soočajo s težavami. Pomoč potrebujejo tudi zdravstveni sektor in druge panoge, kot so turizem, kmetijstvo in transport. Načrt za oživljanje mora biti resnično evropski in pozabiti na razlike med severom, jugom, vzhodom ali zahodom evroobmočja ali zunaj evroobmočja, neto plačnice, neto prejemnice in tako dalje. To mora postati demokratična zadeva, demokratično vprašanje, kjer mora svojo vlogo odigrati tudi Evropski parlament. Tukaj ne gre samo za denar, ampak tudi za vizijo in tukaj potrebujemo Evropski parlament, da nam to zajamči. Zato potrebujemo dobro delujoče gospodarstvo s parametri, ki jih določa družba, ki je morala iznajti nove načine. Opravičenci, prijemniki naše pomoči bodo morali to izkusiti na terenu. Tisti, ki so izgubili svoje delovno mesto, ne da bi bili za to krivi naša politična skupina bo poskrbela, da jim bomo pomagali. Poskrbeli bomo za to, da ne bomo ogrozili novega večletnega finančnega okvira. Ne gre samo za to, da eh, bo, bo šlo samo za nacionalne proračune, ampak tudi za lastne vire, da bomo dosegli stabilnost za večletni finančni okvir, ne da bi preveč pritisnili na nacionalne proračune temeljne soboščine in vladavina prava so načela, o katerih se ne bomo pogajali. To bo predpogoj za večletni finančni okvir in za razpravo glede tega. Ne moremo popustiti pred populizmi nacionalisti, moramo zaščititi vladavino prava, pravosodje in temeljne soboščine. Delovati moramo združiti ali pa bomo propadli. Tukaj imamo samo en, eno možno rešitev. Ukrepati moramo skupaj, moramo biti drzni in pogumni v imenu naših državljanov, ki so se pred leti in pol udeležili v rekordnem številu evropskih volitev. Pokazati moramo, da imamo sposoben Evropski parlament. Sedaj je čas, da pokažemo naš pogum, kar smo obljubili na volitvah moramo sedaj izpolniti. Prosili smo naše državljane, da nam zaupajo in sedaj moramo biti temu kos. Evropsko unijo moramo graditi na pravi solidarni, ne samo na izjavi. Najlepša hvala v imenu skupine ID. Gospod Vandr Šreter. Černobil. Spoštovane kolegice in kolegi. Spomnimo se črno-bila in komunističnih držav, ki želijo prikriti um, koronavirus in se izogniti odgovornosti. Videli smo, kako zelo smo odvisni od tega. Morali smo prosjačiti za začitno opremo. Kitajska je sedaj druga največja. Um, bolj mogočna država, ko gre za gospodarstvo, vendar pa tam izkrivljajo in manipulirajo trg in seveda igrajo na karto naivnosti evropskih politikov. Obstaja nevarnost, da nam bo prihodnost oblikovala komunistična diktatorska država. Moramo preprečiti sovražne prevzeme kitajskih podjetij, posloviti se moramo od naivnosti, od naivnosti, ki smo jo pokazali v prihodnosti in preprečiti kitajski, da prevzame vodilno vlogo. Moramo poskrbeti za industrializacijo Evropske unije in da zato ne bodo plačali navadni državljani, tako kot smo videli v zadnji krizi. Zaščititi moramo naše državljane, naše podjetja pred kitajskim. Najlepša hvala, predsednik Širdevan. Ne, Lambert, se upravičujem. Preveč sem utrujen. Kristin Širdevan, se pa same. ne vem, imenujem se Filip Lambert. Spoštovani kolegi, zdravstveno osebje, zdravniki, čistilci, učitelji in vsi ostali tvegajo svoje življenje za to, da poskrbijo za nas. V zadnjih tednih smo videli ogromno solidarnosti, videli smo, eh, da veliko ljudi se udeležuje pobud kot je šivanje mask in tako dalje. Vendar pa potrpljenja primankuje. Sprašujejo se, kaj pa počnejo politični voditelji. Strinjam se z vami, gospod Mišel, da potrebujemo solidarnost, vendar pa je realnost drugačna. Ko pogledate, kaj storijo predsedniki vlad in držav in kaj morajo storiti za finančno pomoč, zavlačujejo in želijo delovati vsak po svoje. Veliko govorimo o solidarnosti kot o moralnem vprašanju. Govorimo o um, tistih eh, državah, ki so bolj odgovorne, varčne in tistih, ki to niso. Portugalska, Španija, Grčija, Italija niso bile vedno najbolj vzorne, vendar pa so sprejele veliko zelo zahtevnih eh, fiskalnih odločitev. Naprimer, pogledajte si eh, nemško avtomobilsko industrijo, ki je goljufala in tudi v skandinavskih državah in v njihovih bankah smo videli enega največjih primerov pranja denarja v Španiji, v Italiji vidimo več primerov sprejema beguncev kot v drugih in to kaže na veliko solidarnost in na spoštovanje evropskih prednot. Vsaka država članica lahko prispeva k naši skupni blaginji in dobremu počutju. In to je ravno razlog obstoja Evropske unije, ki smo jo ustanovili pred 70 leti. Solidarnost je temeljni kaven za Evropsko unijo in to je naš skupni interes. To pomeni, da želimo zagotoviti blaginjo za naše državljane, da se skupaj lahko soočamo z uh, izzivi našega časa. Zato potrebujemo finančna sredstva in tudi skupno izvanje našega načrta za oživljanje gospodarstva, vsak po svojih zmožnosti in vsak glede na svoje potrebe. To je skupni načrt in skupaj moramo financirati to veliko gradbišče in eh, s poštenim fiskalnim režimom bomo poskrbeli za financire. Gospodarstvo potrebuje velik skok naprej na področju področju naših politik. Naše državljanke, naši državljani so opravili svoje, sedaj pa je čas, da to storite tudi vi, politični voditelji. Če ne boste kos zgodovinskim zahtevam, vam ne bomo nikoli oprostili. Hvala, predsednik Lambert. Sedaj pa skupina EKR. Vorzitelj, prezidenten, kolegas.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 sprejeli tudi posebno besedilo v zvezi z eh, načrtom za okrevanje. Vsi vemo, da imamo ogromno denarja. Se je tudi povezano z razmahom celotne krize, kar sabo prinaša tudi nove izzive in moramo se res dosledno odzvati. Poleg tega pa moram tudi povedati, da moramo prispevati tudi na druge načine k temu, da bi zajezili pandemijo in da bi spodbudili uživitev evropskega gospodarstva. Predsednica von der Leyen je že omenila, da moramo ukrepiti enotni trg, da potrebujemo enotne pogoje na enotnem trgu, ki so seveda nujni za ponovni zagon evropskega gospodarstva. Naložbe so pomembne, javne, pa tudi zasebne naložbe so zelo pomembne. Mislim, da je tudi skrajni čas, da se poslovimo od preveč togih predpisov na področju javnih in zasebnih naložb, ki dejansko zavirajo naše gospodarstvo. Potem pa moram izpostaviti še nekaj pomembnega. Evropska unija mora zaščititi svoje državljane in tudi zaščititi vse naložbe. Zdi se, da je prišlo do določenega zida, ki ga je treba sedaj premostiti, nočemo dovoliti sovražnih prevzemov določenih podjetij iz tujine. Naša podjetja je treba zaščititi, ne na zadnje pa moramo tudi zaustaviti razmah strahu. Predsednik Širder. Najlepša hvala, predsednik Širder. Ja, dank, hvala za besedo. Ja, Filip je povedal Morda tudi kaj smiselnega, ampak jaz bom povedal nekaj drugega. Evropska unija je sedaj na razpotju. Zdi se, da smo si zastavili nove cilje rezov, morda pa se bomo odločili za bolj pogumne korake in sicer 70 let po Šumanovi deklaraciji. Ja, morda smo res potrebovali virus, da bo Evropska unija postala enotna, ampak sedaj se države članice med sabo prepirajo že kar nekaj tednov, namesto da bi enotno in dosledno ukrepali. To pa tudi pomeni, da bodo naši državljani zaradi tega res trpeli. Vsi vemo, da smo priča slabim delovnim pogojem, tudi imamo številno slabih trjatev. Res treba je izboljšati delovne pogoje in tudi življenjske pogoje državljanov Evropske unije. Sveda imamo sedaj tudi instrument za stabilizacijo s, s posojili in jamstvi. Gospa predsednica, zanima pa me, kaj se bo zgodilo, ko bodo začeli spet veljati davčni predpisi. Ali bomo potem soočeni z novo davčno krizo. Kaj bo potem storila komisija? Ali bo spet predlagala reze v zdravstvenih sistemih, reze v naše pokojnine? Kako bo potem postopala komisija? Ali bomo potem še bolj obremenili tiste, ki jih je sedaj virus najbolj prizadel? Kajti vedno bomo potem morali upoštevati še evropski semester, ki seveda pomeni samo privatizacijo in reze. Res zanima me, kako se bo Evropska komisija odzvala kasneje, ne sedaj, potem, ko bo morda ta zdravstvena kriza res premoščena. Res je čas, da razveljavimo pakt za stabilnost in rast, res potrebujemo več naložb, zlasti naložb v naše zdravstvo. Res soočamo se z velikimi izzivi, to je jasno. Treba je ponovno zagotoviti okrevanje našega gospodarstva, turizma, pa tudi ostalih sektorjev. Seveda mora sedaj komisija najti zelo zanimive rešitve, ki so strateške in tudi politične rešite. Potrebujemo pa res pogumen evropski proračun, to pa tudi pomeni večje prispevke strani držav članice, na zadnje pa potrebujemo tudi več lasnih sredstev. Recimo evropski digitalni davek bi nam lahko tukaj pomagal, pa tudi davek na finančne storitve. Poleg tega pa potrebujemo tudi večjo obdavčitev najbolj premožnih v Evropski uniji. Kajti na takšen način res lahko zagotovimo okrevanje našega gospodarstva. Dobro, sedaj ste omenili sklad za okrevanje, ampak seveda podrobnosti niso jasne. Imamo jamstva posojila, nisem najbolje razumel, kaj je hotela povedati prej predsednica komisija. Kajti, če gre za posojila, potem bo to še spodbudilo dolžniško krizo v prihodnosti. Po mojem mnenju bi bilo res najbolje, da bi imeli korona obveznice. Dobro, podrobnosti niso jasne tudi ta parlament ni najbolj pogumen na tem področju. Res se moramo sedaj odločiti, ali bomo imeli solidarnost ali pa izključevanje. Moja politična skupina hoče imeti več solidarnosti. Mi hočemo pomagati evropskim državljanom na poti solidarnosti. Najlepša hvala. Najlepša hvala. V imenu nepovezanih poslancev, gospod Kastaldo. Hvala lepa, gospod predsednik predsedniki, kolegi. Čas je dragocen, potrebno ga je ustrezno izkoristiti, ne smemo ga zapravljati. Čas je izjemno pomemben, ampak med štirimi instrumenti bo ključnega pomena le eden in sicer eh, sklad za oživitev. Strinjam se z demokratično odločitvijo, da bomo uporabili tudi večletni finančni okvir, ampak eh, povedati boste morali predsednica von der Leyen, kako natančno naj bi ta eh, večletni finančni načrt uporabili in katerim ukrepom eh, se pripravljeni odreči in kako bo eh, z vlogo držav neto plačnic. Potem eh, so tukaj nova lastna sredstva, davek na finančne transakcije, na umazane vire energije in tako naprej. Pokazati bo potrebno pogum eh, in se odzvati hitro, tako kot pogum znajo pokazati tudi naši zdravniki in našo zdravstveno osebje. Če želimo najti pot iz eh, te krize, potem je čas, da se soočimo z resnico. Najlepša hvala. In ob eh, koncu eh, tega kroga predstavnikov političnih skupin bom dal besedo predsedniku Mišelu, ki nas mora potem zapustiti. Merci, le, le pour... Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, da ste mi dovolili, da spregovorim. Ne glede na to, kaj pravijo skrajneži, demagogi, populisti, mislim, da smo dokazali, da Evropska unija nudi dodano vrednost, ko gre za pravico, pravičnost, temene saboščine, ne glede na to, kaj pravijo demagogi in populisti mislim, da se razumemo vsak seveda v svojih besedah izrazi um, isto in to je, da nosimo odgovornost ene generacije. Ne gre za to, da tukaj govorimo o verodostojnosti. Evropske inštitucije so demokratične, Evropski parlament tukaj neposredno zastopa državljane, države članice pa zastopajo svoje vlade in vsak teden se srečamo in tudi to verodostojnost in legitimnost je treba spoštovati. Komisija mora pa biti motor za politike in eh, spodbujati politično razpravo v Evropi. Storil bom vse, kar lahko, da naš boj ne bo institucionalno sterilen boj, ampak da bomo lahko resnično kaj storili in dosegli rezultate, kaj potrebujemo za večletni finančni okvir kako lahko financiramo ta okvir, kako lahko zajamčimo, da bomo resnično dobili pravo zmogljivost, politično voljo, kako bo potekala digitalna agenda, kako se bomo eh, borili proti podnebnim spremembam. Mi moramo tukaj dajati eh, občutek upanja in pozitivnega, kaj ti državljanke in državljani so tisti, do katerih nosimo največjo odgovornost in mislim, da se tega zavedamo tudi v svetu, tako kot v Evropskem parlamentu. Zato se bom potrudil, da bom lahko v čim večji meri sodeloval z vami. Mišel. Najlepša hvala, predsednik Mišel. Nadaljevali bomo za našo razpravo. Gospod Murešen, za minuto in pol. Ali. Hvala za besedi, predsednik, dragi kolegi, drage kolegice. Od samega začetka te krize je Evropska unija posredovala in pomagala tam, kjer je pač lahko. Zdravstveno osebju je pomagala, zagotovili smo zdravstvene naprave in tudi obrazne maske vsem tistim, ki so jih potrebovali. Poleg tega pa smo tudi zagotovili veliko več prožnosti glede dodelitve finančnih sredstev. Evropska komisija je predlagala dobre ukrepe, Evropski parlament jih je tudi podprl. Sedaj pa se moramo pripraviti na prihodnost. Vsi moramo sodelovati poslanci in poslanke prihajajo iz vseh delov Evropske unije in najbolj smo tudi seznanjeni z razmerami na terenu. Zato hoče biti Evropski parlament tudi vključen v samo oblikovanje sklada za oživitev evropskega gospodarstva. Hočemo biti vključeni v samo oblikovanje in izvajanje tega sklada, kajti na takšen način bo sklad za okrevanje tudi najboljši sklad. Danes bomo tudi pripravili resolucije v imenu petih političnih skupin, ki tudi predstavljajo veliko večino v našem parlamentu. Seveda hočemo imeti sklad z jamstvi in posojili ki bodo pomagali našim državljanem in našim podjetjem. S tem nočemo preobremeniti držav članic. To pa tudi pomeni, da mora temeljiti tudi na lasnih sredstvih, to je naše izhodišče, poleg tega pa hočemo imeti tudi večletni finančni okvir, ki bo usmerjen v prihodnost in bo tudi upošteval vse prioritete pred krizo. Hvala, kolega Muresan, sedaj pa kolega Ertug za minuto in pol. Mikro. Mikrofon, prosim. Hvala za besedo, predsednik, dragi kolegi, drage kolegice. Najprej bi se rad zahvalil vsem zdravnikom in medicinskim sestram, vsem zdravstvenem osebju, pa tudi ostalim staršem, ki pač skrbijo za otroke doma, jih tudi poučujejo, morda tudi v zelo majhnem stanovanju brez vrta, tudi njim bi se rad zlasti zahvalil. V času socialne razdalje, je še bolj pomembno, da se združimo v naših mislih. Rad bi se zahvalil tudi predsednici komisije, ki je zelo jasno predstavila nove cilje Evropske komisije. Države članice morajo prispevati k premustitvi tega izziva veliko več, kot pa so obljubile. Dva odstotka lastnih sredstev, to je najmanj, kar lahko prispevamo. Moramo pa prispevati veliko več. Poleg tega pa je treba tudi izpostaviti, da za to potrebujemo tudi ustrezne mehanizme. Omenili ste digitalizacijo, s tem se strinjam, potrebujemo več mobilnosti, več nalož, zlasti v umetno inteligenco. Se pa moram zahvaliti tudi Evropski komisiji, ki je pripravila smernice za pomoč turizmu na takšen način bomo tudi pomagali našemu gospodarstvu. Najlepša hvala. Hvala, sedaj pa za dve minuti kolega Garikano. Hvala za besedo. Sedaj se borimo, da bi zajezili pandemijo, istočasno pa se soočamo tudi z najhujšo gospodarsko krizo v zadnjem stoletju. To pa tudi pomeni, da potrebujemo ogromno javnih naložb. Določene države članice, ki so komaj preživele zadnje finančno krizo, so sedaj še bolj obremenjene. To pa tudi pomeni, da je treba pripraviti ta nov načrt, šumanov načrt. Naš parlament bi želel predlagati, da Evropska komisija pripravi sklad za okrevanje, ki temelji na obveznicah, s tem bomo lahko tudi vlagali v digitalizacijo, v zdravstvo, se pravi vse prioritete naših državljanov kako pa bomo financirali ta načrt. Pet političnih skupin v našem parlamentu bi želeli državam članicam ponuditi naslednjo kupčijo, naslednji dogovor. Razumemo, da je težko seveda sedaj povečati prispevke v evropski proračun, ampak ti dolgoročni Ni načrti zahtevajo tudi dolgoročna posojila, ki pa lahko temelijo samo na lasnih sredstvih, ki bomo povečali z tem, da bomo recimo finančno kaznovali onesnaževalce okolja, da bomo obdavčili digitalizacijo in tudi finančne transakcije. In vse to je tudi politično smiselno, to boste tudi jutri videli, ko bomo zaključili z glasovanjem. Poleg tega je ta načrt tudi finančno izvedljiv. Naši državljani hočejo imeti nove sklade za naložbe. Pred 70 leti je Robert Schuman dejal, da mora Evropska unija postati veliko bolj otipljiva. In sedaj je skrajni čas, da to storimo. Moramo seveda zgraditi Evropo, ki bo temeljila na otipljivih temeljih. Hvala, kolega Garikano, sedaj pa kolegica Donato. Presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Lasna sredstva Evropske unije pravzaprav zagotavljajo države članice in sicer z eh, tem, da zagotavljajo odstotek bruto družbenega proizvoda. Evropska centralna banka v nasprotju z drugimi državnimi bankami ne more neposredno financirati evropskega proračuna. Reforma evropskih lastnih sredstev nekakor ne sme postati dodatna obremenitev eh, za evropske državljane. Ne potrebujemo novih davkov nikakor ne sme iti za izgubo neto sredstev v nekaterih eh, državah članicah. Države članice, ki imajo dovolj sredstev, eh, že financirajo svoja gospodarstva. Instrumenti kot eh, recimo sklad za oživitev bodo omogočali zgolj posojila. Na ta način se bodo že tako zadolžene države še bolj zadolžile pogodbe preprečujejo to vlogo Evropski centralni banki. Kdo eh, pa bo proizvedel eh, potreben eh, brutodružbeni proizvod, če naši državljani med to pandemijo ne delajo? Če ne bo rezultatov, Evropska unija nima smisla. Če ne bomo spremenili pogodb, tudi pogodbo, ki zadeva Evropsko centralno banko, potem Evropska unija ne bo dosegla nobenih ciljev, niti najskromnejših. Hvala, kolegica Donato. Sedaj pa za dve minuti, kolega Eichhout. Hvala za besedo, predsedujoči. Tudi ostalim bi se rad zahvalil. Seveda dejali ste, da je treba ukrepati, kaj ti to je globoka kriza brez primere. Sedaj pa potrebujemo rešitve. Evropska unija je veliko krat obljubljala preveč, potem pa ni ukrepala zlasti na področju solidarnosti. Sedaj pa moramo ukrepati, kaj ti vsak teden zamujamo, ampak to pomeni, da imajo naši državljani od nas še višja pričakovanja. Naš parlament pa hoče seveda tukaj prevzeti pobudo. Pet političnih skupin ponuja rešitve, tudi poslanci iz Romunije, Italije, Nemčije, Španije, Nizozemske in Belgije so podpisali to pobudo. To pa pomeni, da lahko Evropski parlament premosti svoje razlike in obljubi rešitve, ki so strateško izvedljive. Mi predlagamo obveznice. S temi obveznicami lahko financirate tudi sklad za okrevanje, kajti treba je spremeniti trenutno stanje in seveda vse bi temeljilo na lasnih verjih s tem pa bi uh, zajeli ne samo obresti, ampak celotna plačila. In to je vzajemnost. Naložbe potrebujemo na področju novega zelenega dogovora, na področju digitalizacije. Ne na zadnje pa je treba tudi izpostaviti, da moramo tudi spoštovati pariški sporazum, enakost med spoloma. In ta načrt mora biti uh, dejansko narejen za tiste, ki jih je ta kriza najbolj prizadela, ženske, družine, delavce. Ne na zadnje, pa mi tudi strajamo pri tem, da je treba uskladiti predpise na področju državne pomoči. Komisija je prejšnji teden podaljšala te predpise do konca tega leta. To pa ni najboljši signal. Res moramo biti dosledni, kajti na takšen način bomo lahko ukrepili naše gospodarstvo. Hvala. Sedaj pa kolega Fidanca za eno minuto. Dover... Gospod predsedujoči, naša naloga je, da povemo resnico. Številnim podjetjem grozi stečaj, Evropa zaostaja. In e, namesto, da obljubljate milijarde, ki ne obstajajo, se je potrebno soočiti z resnico. Evropska unija ne bo propadla zaradi euroskeptikov, ampak eh, zaradi eh, tega, ker Evropska centralna banka nima zadostne uloge. Vsi vaši ukrepi so prepozni in eh, premalo ambiciozni. Ta sklad, ki ga obljubljate, je korak v napačno smer. Dovolj je skladov za zadolževanje, dovolj je agresivne davčne politike, dovolj je državnih prispevkov. Zahtevajte več od eh, velikih digitalnih podjetij, ki ne spoštujejo eh, naših eh, standardov. Mi pa namesto tega obdavčujemo podjetja, ki že plačujejo visoko ceno. Potrebna je nova politika, ne pa tista od včeraj. Hvala, kolega Fidanca, sedaj pa za minuto in pol, kolega Omarči. Gospod predsednik, najlepša hvala. Ne moremo razpravljati, da ne bi omenili sklepa nemškega ustavnega sodišča, ki se je izrekla v nasprotju s sodbo Evropskega sodišča. To ni sprejemljivo. Ne, nihče ne more v Evropski uniji sprejeti tega, da nam diktira ustavno sodišče v državi članici. Kaj moramo glede vsake odločitve čakati na sodbo 27 ustavnih sodišč, to pomeni konec Evropske unije. Evropska unija potrebuje obsežen načrt za oživljanje in tudi vračanje koheziji. Zato podremo tudi Evropsko centralno banko, ki bo resnično evrop, evropska, ne pa da bo podvržena mnenju sodišča v Berlinu. Zato je treba odpraviti vse takšne omejitve za izvajanje načrta za oživljanje, še posebej ne Angela Merkel, ki mora enkrat že razjasniti, kakšno je njene stališče. Zato je treba spregledati mnenje tega sodišča in uveljaviti mnenje Evropskega sodišča, ki je nadnacionalnim, tako kot to piše. Najlepša hvala. Sedaj pa za eno minuto kolega Pičremon. Najlepša hvala za besedo. Evropska unija se sedaj sooča z hudim izzivom, lahko celo propade če ne bo našla pravih rešitev. Rešitve morajo biti gospodarske in tudi družbene narave. Ko je gospodarstvo pravzaprav oslabljeno, se nakopiči tudi dolg. Ampak, če omejimo človekove pravice, me zanima, kdo bo plačal ceno za kršitev človekovih pravic. Zdi se, da so danes človekove pravice veliko bolj ogrožene, kakor v preteklosti. Še vedno imamo politične zapornike, ki bi jih morali nemudoma izpustiti. Julian Assange je eden izmed njih, pa tudi katalonski voditelji. Amnesty International poziva, izpustitev Džordja Sančesa. Me zanima, ali ima Evropska unija tudi načrt, da zavaruje demokracijo zlasti tam, kjer je bila najbolj načeta. Najlepša hvala. Sedaj pa za minuto in pol kolega Ferber. Hvala za besedo, predsedujoči. Drage kolegice, dragi kolegi, ko se odločimo, da bomo zgradili hišo, potem barva same stene ni najbolj pomembna. Treba je najprej postaviti temelje. V tej razpravi pa pogrešam naslednji in sicer odgovor na vprašanje, kaj je evropska dodana vrednost. Kaj lahko Evropska unija prispeva k zaizitvi te krize? Vemo, da so države članice že ukrepale in moramo se dopolnjevati. To je vprašanje, na katerega moramo odgovoriti. Poleg tega pa moramo tudi odgovoriti na vprašanje, kateri so najbolj primerni instrumenti. Danes nisem slišal nič novega, že leta in leta se pogovarjamo o tem. Današnje zamisli niso najboljše. Ja, dejali ste, da potrebujemo več lastnih sredstev, ampak če države članice noče sodelovati pri tem, potem to ni najbolj realistično. Pa še naslednje. Pripravili smo tudi resolucijo, treba je čim prej državam članicam posredovati čim več denarja brez pogoja. Ampak, dragi kolegi, drage kolegice, to ni ustrezna rešitev mislim, da moramo biti bolj usklajeni in to moramo seveda sprejeti jutri, nič drugega. Najlepša hvala, kolega Ferber, sedaj pa za minuto in pol, kolegica Kardja Zabal Rubijal. Hvala za besedo, predsedojoči. Ja, seveda, oblikovali smo to resolucijo in to je bil velik izziv, ampak dobro uspelo nam je. Zato bi se najprej rada zahvalila vsem, ki so oblikovali to resolucijo, kajti zasleduje naš samo en cilj in sicer, da pomagamo našim državljanom in da dejansko zavarujemo Evropsko unijo. Ja, resolucija je zelo jedrnata, ampak ima jasna sporočila. Najprej sporočilo svetu. Če smo se mi dogovorili v Evropskem parlamentu, potem se mora dogovoriti tudi Evropski svet. Potem pa še komisija. Ja, prisluhnili smo vašemu predlogu potrebujemo več denarja in Evropski parlament vas bo podprl. Res potrebujemo tudi večletni finančni okvir, ki bo usmerjen v prihodnost, poleg tega pa potrebujemo tudi sklad za ukrevanje z naložbami. Govorimo o milijardah evrih, kajti na takšen način bomo lahko preobrazili tudi model naše družbe. Na zadnje pa potrebujemo tudi davčno revolucijo nujno je, da se seveda to doseže čim prej. Še bolj pomembno pa je, da vse storimo na primeren način. Sama mislim, da vseeno moramo ohraniti vsebino. Pa še zadnje sporočilo, to pa je sporočilo našim državljanom. Ja, nekaj smo se morali naučiti iz te krize, naredili smo določene napake, ampak teh napak ne bomo ponovili v prihodnosti. Najlepša hvala, sedaj pa za dve minuti, gospa Sižurni. Najlepša hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Rad bi spregovoril nekaj v zvezi s predlogom predsednice komisije. Prejšnji mesec smo sprejeli resolucijo za odziv proti COVID-u in povdarili smo, da potrebujemo določene pogoje za to, da bo Evropska unija kos izzivu in da bo pomagala vsem evropejcem. Ta solidarnost je nujno potrebna. Najprej bi rad čestital Evropskemu parlamentu za kakovost te resolucije, kaj ti prisluhnila je držav, državljanom, kaj ti ta resolucija je prisilila svet, da ukrepa. Ne vidim pa v vaših predlogih naših predlogov, ki smo jih predložili prejšnji mesec. Torej, povdarili smo pomembno solidarnosti v naši resoluciji. In rad bi povedal nekaj, kar je dejal Robert Schuman in to je, da Evropa temelji na solidarnosti in konkretni solidarnosti. Torej, govorimo o posledicah koronavirusa. Ne vem pa, kakšno pomoč ponujamo našim državljanom. So to posojila, so to nepovratna sredstva. Komisija govori o načrtih za oživitev, o zelenem dogovoru, o obveznicah in tako dalje. Torej, sedaj zopet pride na plan solidarnost dejstev in konkretna solidarnost in svet, prosim, da ne omahujete, da ste odločni. Če pa si pogledamo naše kolege, poslance v nacionalnih parlamentih, vidimo, da se vsi zavedamo tega, da so zadeve resne in da je treba iskati rešitve veliko krat pa vidimo v evropskih inštitucijah, da omahujejo in da so šipke. Minute, ja, Hvala lepa, sedaj pa za minuto kolega Kus. Hvala lepa, gospod predsedojoči, dame in gospodje. Če nam je ta kriza kaj pokazala, potem je pokazala, da Evropska unija nima ustreznega kriznega menedžmenta. Namreč krizna območja eh, so bila določena na lokalni ravni in eh, odzvati so se morala mesta in regije. Sedaj pa želite odpraviti ogromne posledice te krize z ogromnimi zneski. Vsi vemo, kakšne so plačilne obveznosti držav članic in želite jih povečati ne za 30, ampak kar za 100 odstotkov bruto družbenega proizvoda. Ampak to ne more biti rešitev, kajti to nas bo vodilo le še v večje zadolževanje in na ta način bomo le še bolj obremenili naše otroke. In, uh, Gospa von der Leyen, če že res eh, želite zagotoviti prihodnost naših otrok, potem se izognite euroobveznicam in poskrbite za to, da se bodo otroci lahko vrnili v šolske klopi. Hvala lepa, sedaj pa za minuto kolega Andresen. Najlepša hvala. Smo na pragu največje gospodarske krize. Milijoni evropejcev se bojijo za svoje preživetje. Izgubili so delovna mesta korona ni na vse vplivala enako. Najšipkejši so bili najbolj prizadeti. Južna Evropa je bila bolj prizadeta kot Severna Evropa. Ampak, če se bo Evropska unija razdelila v času krize, potem eh, bomo poraženci vsi. Zaradi tega moramo v Evropskem parlamentu sprejeti resolucijo z veliko podporo želimo obsežen načrt, potrebujemo več ulagan in eh, nobenih vrčovanj. Namesto privatizacije bi morali vlagati v zdravstvene sisteme in potrebujemo tudi ustrezno infrastrukturo, ki bo okolju prijazna, ne pa več eh, načela onesnaževalec plača. sredstva ne moremo zagotoviti zgolj za dve leti, potem pa eh, se spet odločiti za reze. Tako te krize ne bomo rešili. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto kolega Džonca. Hvala lepa, gospod predsedojoči, dame in gospodje. Drama te pandemije nam lahko pomaga narediti korak v prihodnost. Razmisliti bi morali o tem, eh, kaj deluje v Evropski uniji. Borimo se lahko eh, proti davčnim utajam. Polska, mimo grede, ima zelo dobro strategijo. Poleg tega eh, se moramo osredotočiti tudi na državno pomoč. Velike razlike obstajajo med državami članicami in to škodi našemu skupnemu trgu. Narediti moramo konec davčnim oazam in pa različnim popustom. Kaj ti na ta način bi lahko zbrali veliko sredstev, poleg tega pa imamo tudi priložnost, da zagotovimo posojila, da zagotovimo sredstva, ampak nekako ne smemo pozabiti na kohezijo, na naš eh, prometni sektor, na majhna in srednje velika podjetja, na naše kmetijstvo. Tudi to so temelji našega prihodnega uspeha, oživitve v prihodnosti. Hvala lepa, sedaj pa za minuto kolegica Kontura. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Šumen je pred 70 leti dejal, da Evropa ni bila ustvarjena naenkrat ali pa z pomočjo enostavne strukture, ampak da je bila zgrajena na osnovi solidarnosti in te besede so še danes aktualne. Danes smo na razpotju. Odločiti se moramo za solidarnost. V nasprotnem primeru bomo ogrozili dosežke preteklih let tukaj ne gre za nacionalne ali pa eh, etnične interese, ne gre za nacionalne prioritete, ne gre za načelo močnejši zmaga vsemu temu moramo narediti konec in poskrbeti moramo za obsežen načrt oživitve evropskega gospodarstva. Pomagati moramo tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in sicer brez novega zadolževanja, z dodatnimi sredstvi. Poskrbeti moramo za to, da. Naši načrti ne bodo koristili le najbogatejšim, Potrebno pa je poskrbeti tudi za popolno udeležbo Evropskega parlamenta pri sprejemanju odločitev. Hvala lepa, kolegica Kontura, za minuto in pol dobi besedo kolegica Begin. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Drage kolegice in kolegi, sklad za oživitev bo ključnega pomena eh, za ponovn zagon gospodarstva. Na ta način se bomo lahko financirali na trgih in eh, na trgih ta način eh, bomo zagotovili eh, tudi tisoč ali pa dva tisoč milijard evrov in sicer ne le z eh, zagotavljanjem posojil. Potrebno je poskrbeti za davke na velika digitalna podjetja, potrebno je poskrbeti za sporazum. In poleg tega je potrebno spremeniti tudi eh, sedemletni finančni okvir Evropske unije. Le na ta način bomo lahko dosegli eh, cilje. Eh, potrebujemo tudi instrument COVID-19, ki bo omogočal zagotavljanje sredstev najbolj prizadetim regijam in sofinanciranje Evropske unije bi se na ta način lahko poveda, povečalo na 80-90 odstotkov, kjer je to potrebno. Zgodovina Evrope nas uči, da je lahko vsaka kriza priložnost, če se na njo pravilno odzovemo. 70 let eh, po Šumanovi deklaraciji imamo priložnost, eh, odgovornost, predvsem pa čast, da poskrbimo za pravilen odziv na to krizo. V korist vseh naših državljanov združiti moramo Evropo in pokazati, kaj lahko storimo, če smo enotni. Hvala lepa. Hvala lepa. Za minuto in pol dobi besedo kolegica Nibler. Hvala lepa, gospod predsedujoči, eh, gospod podpredsednik komisije, drage dame in gospodje. Korona, odziv na korona, eh, to eh, je. Eh, velik izziv v tem trenutku in eh, rada bi eh, predstavila tri točke. Prvič, ne smemo pozabiti na prihodnost po koncu te pandemije. Zaradi pandemije v tem trenutku. Raziskave, digitalizacija, zeleni svežen, to so projekti, ki morajo najti ustrezno mesto v prihodnem evropskem proračunu. Drugič, zagotoviti moramo, Eh, da bomo poskrbeli za tesno povezavo med evropskim proračunom in pa oživitvijo gospodarstva. Sredstva morajo države članice uložiti v oživitev gospodarstva, ne pa v druge namene, zato je potrebno poskrbeti. In tretjič, da bi vse to zagotovili, potrebujemo preglednost eh, in pa eh, demokratično soodločanje tega parlamenta pri uporabi sredstev. Seveda razumem, eh, da se želimo v krizi hitro odzvati in biti čim prožnejši, ampak mislim, da gre tukaj za zelo visoke zneske in zaradi tega potrebujemo soodločanje Evropskega parlamenta, demokratično odločanje. Zato pozivam Evropsko komisijo in pa, svet, in pa Evropski svet, eh, da omogočita soodločanje Evropskega parlamenta pri uporabi teh sredstev. Hvala lepa, kolegica Nibler. Za minuto in pol, kolega Fernandez. Gracias, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska komisija bi 6. maja morala predstaviti predlog za posodobitev večletnega finančnega okvira in v Evropskem parlamentu predstaviti velika poteza na črt za oživitev. Tega komisija ni storila, sedaj pa nam je to predstavila v nekaj točkah, nekateri pa pravijo, da uradnega predloga do konca meseca ne bo. To je nedopustno. Evropski parlament se je združil v podpori resoluciji, ki je dosegla skoraj soglasje, ki zahteva hitro in ustrezno evropsko ukrepanje. Na podlagi tega potrebujemo načrt za oživitev, ki naj bi obsegal vsaj 2 biliona evrov. Ta sredstva morajo stekati v realno gospodarstvo in to preko neposrednih plačil in nepovratnih sredstev. Evropska komisija ne sme tukaj predstavljati predlogov, z nejasnimi večkratniki, kajti to škodi celotnemu evropskemu projektu. Evropska komisija ne sme čakati na svet za to, da tukaj predstavi predlog. Evropski parlament mora skupaj z Evropsko komisijo sodelovati v pogajanjih svetov. Zato se moramo lotiti najboljših možnih praks, ki smo jih izkusili do sedaj. Najlepša hvala, kolega Fernandez. Sedaj pa za dve minuti gospod Frhoštet. Gospod predsedujoči, po prispevku gospe von der Leyen moram povedati, da imam občutek, da se zadeve. Nadaljujejo kot običajno in uh, upam, da nimam prav. Videl pa sem tudi prve dokumente, ki jih je predstavila Evropska komisija in <laughs> v njih ni nič novega. Gre za svežen, za prenašanje sredstev naprej eh, in pa za multiplikacijo. Eh, sedaj gre za eh, multiplikacijo kar za 45. To je nemogoče. komisija se je odločila na to, za to pot eh, in to mogoče niti ni mnenje komisije, ampak eh, gre pač za običajno delovanje birokracije. Zahtevate več jamstev od držav članic, ampak eh, to je ravno tisto, če se ne bi smeli storiti, kajti vse države bodo zadolžene ne morete povečati nacionalnih prispevkov držav članic ali pa zahtevati več jamstev za prihodnost. Kar potrebujemo je vzpostavitev uh, novega instrumenta, potrebujemo lastna sredstva. Financiranje Evropske unije je zmeraj temeljilo na lastnih sredstev, na davko, na dodano vrednost, na carinskih dajatvah. Predlagali smo uh, davek na digitalne storitve, eh, davek na onesnaževanje in tako naprej. V 80-ih letih smo prenehali s tem običajnim demokratičnim financiranjem zaradi rabata, ki smo ga dali Margaret Thatcher. Sedaj pa je potrebno temu narediti konec in vzpostaviti moramo ustrezno financiranje te unije. Problem torej ni toliko v tem, eh, kako bomo uporabili ta uh, sredstva oziroma kako bomo izvedli ta načrt, ampak kako ga bomo financirali. In zato prosim za nove rešitve, kot smo jih zahtevali v uh, naši resoluciji. Štad. Hvala lepa, kolega Ferhofštad. Za minuto in pol dobi besedo kolega Rinaldi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska komisija je podala veliko praznih besed eh, in s tem naj bi se eh, soočili z posledicami pandemije, eh, vendar pa je pri tem edina konkretna obljuba uporaba sredstev iz Evropskega monetarnega sklada, kar pa ne zadostuje. In kaj je za tem skladom za oživitev, o katerem se toliko govori? Ali gre tukaj eh, zgolj za financiranje jamstva, ki eh, jih zagotavlja Evropska unija, znašajo 1,07 eh, odstotka bruto družbenega eh, proizvoda? In 29. aprila je komisarko Jurava dejala, da je 1. januar 2011 zelo ambiciozen eh, datum, eh, če želimo, da bi ta načrt že bil operativen. Ali je kadarkoli ugledal luč ambiciozen načrt, ki ga je Juncker predlagal že leta 2014 eh, in ki naj bi obsegal kar 300 milijard evrov. Mislim, da zapravljamo dragocen čas za sprejemanje odločitev. Evropska podjetja so na kolenih. In uh, namesto, da bi začeli vojno, še zmeraj iščemo instrumente v birokraciji. Namesto, da bi pokazali pogum, namesto, da bi pokazali moč in da bi sprejeli izredne ukrepe, kot recimo neposredno pomoč Evropske centralne banke. Ta čas je, da se odzovemo. Hvala lepa, kolega Rinaldi. Kolega Kormon, za minuto. Chers amis, vous le savez, nous le savons, la question... Dragi prijatelji, eh, zelo dobro veste, da proračunsko vprašanje ni eh, le finančno vprašanje, ampak tudi politično vprašanje. To je vprašanje, ki vpliva na vsa druga področja. In eh, v času pandemije je Evropska unija ohromljena zaradi tega, ker nima lastnih sredstev. Noben poslanec eh, ne more omogočiti tako eh, nedemokratičnega procesa, kot smo mu priča v tem trenutku. Potrebujemo lasna sredstva, tako da se bomo dejansko lahko soočili z temeljnimi izzivi. Eh, gre za spremembe, ki so potrebne v evropskem gospodarskem modelu, gre za zeleno gospodarstvo in pa za lasna sredstva, s katerimi bomo lahko financirali odziv na pandemijo in s katerimi bomo zagotovili eh, tudi eh, financiranje zelenega gospodarstva. Potrebujemo pravičen eh, prehod, eh, ki pa je nemogoč brez lastnih sredstev Evropske unije. Hvala lepa, kolega Kohmu. Sedaj pa za minuto kolega Džambacki. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči kolegice in kolegi. Kriza z kitajskim virusom bo zahtevala prestrukturiranje finančnega okvira, ampak naša skupina verjame, da se to ne bi smelo zgoditi na račun naših davkoplačevalcev. Slišali smo veliko čudnih idej, novi davki, ne, tega ne sprijemamo. Pravi odziv bi bil, da zmanjšamo obseg birokracije na evropski in pa na nacionalni ravni. Veliko je bilo nerazumnih idej. Zeleni svežen, svežen mobilnosti in tako naprej. Vse to bo uničilo delovna mesta v vzhodni Evropi. Zeleni svežen je v neposrednem interesu Kitajske. Industrija se bo še naprej selila na Kitajsko. To je potrebno izpostaviti državljanom eh, bi morali olajšati delo na mesto, eh, da predlagamo čudne ideje, kot je zeleni svežen. In tudi ne razumem, eh, zakaj ne pokažete s prstom na Kitajsko, ko gre za širjenje tega virusa. Hvala lepa za minuto kolega Butenga. Hvala lepa gospod eh, predsedujoči. Seveda, napovedana so bila vlaganja, ampak eh, nekdo bo moral na koncu poravnati račun in mislim, da bi se morali temu posvetiti. Ampak imam dobre novice. Našel sem eh, finančna sredstva v Evropi. Nemške davkoplačevalce prosimo, da plačajo za italijanske bogataše in pa druge, ki so svoje sredstva vtaknili v davčne oaze imamo seznam uh, bogatašev uh, revije Forbes. Kdo je glavni deležnik Lufthansa? Eh, ta ima v lasti 10, oziroma ima pod palcem 10 milijard, krati pa odpušča zaposlene v Belgiji. Eh, torej odzemimo jim sredstva eh, in tega sploh ne bodo občutili, bo pa to poskrbilo za velike spremembe pri naših državljanov. Hvala lepa, naslednji govorec za minuto. Gospod Komi. Uh, merci, monsieur le président. Excuse-moi. Uh, la crise a hecho... Kriza je sprožila razpravo o večletnem finančnem okviru, o čem razpravljamo nekaj mesecev. Evropski proračun ne bo samo proračun Evropske komisije, ampak gre tudi za vire, s katerimi bomo financirali načrt za oživitev in tudi gre za obveznice, s katerimi bomo financirali oživitev. To mora doseči vsaj 2 odstotka BDP-ja. Veliko krat razpravljamo o tem, če bi proračun moral biti malce nad ali pod enem odstotku in ta razprava je sedaj popolnoma brezpredmetna zaradi okoliščin. To nas je pripeljalo do še bolj pomembne razprave, kako bi Evropska komisija lahko dobila proračun brez lastnih virov. Veliko kolegov je to že poudarilo danes na prvem zasedanju. Mislite, da ni sedaj čas za lastne davke, poleg lastnih virov iz DDV-ja in iz carinskih dejatev? Davke znotraj zelenega dogovora, s katerimi bi lahko zmanjšali neenakosti in s katerimi bi lahko financirali evropski proračun. Kriza koronavirusa je odprla vrata za razpravo, ki je bila do sedaj utišena in to je, da bi dobili pravi evropski davčni sistem. Evropski parlament mora voditi to razpravo, ne pa svet. Sedaj ali nikoli je pravi čas. Hvala lepa, kolega Komini Oliveres. Sedaj pa je za minuto in pol na vrsti gospod Deli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Večletni finančni okvir bo igral ključno ulogo pri oživitvi gospodarstva v Evropi. Zaradi tega mislim, da moramo biti zelo ambiciozni. Zaradi krize bi morali vsekakor poskrbeti za to, da bo sklad za oživitev gospodarstva čim prej začel delovati, tako kot je to predlagala Evropska komisija vendar pa mislim, da moramo hkrati okrepiti tudi kohezijsko politiko in pa kmetijstvo. S tem bodo pridobile vse države članice. Pri kohezijskih sredstvih moramo ostati prožni, še prav posebej v prvih letih večletnega finančnega okvira. Sem mačarski poslanec, zato se mi zdi zelo pomembno, da sredstva pravično razdelimo med državami članicami. Mačarska je v preteklih letih dosegla petodstotno gospodarsko rast, z tem smo mobilizirali veliko sredstev in tudi eh, pri oživitvi gospodarstva nam kaže dobro. Zelo bi me veselilo, če bi lahko tudi v prihodnosti zagotovili, da bodo sredstva pravično razdeljena med državami članicami. Naš cilj mora biti, da zagotovimo podporo vsem državam članicam. Hvala lepa, kolega Deli. Sedaj pa za minuto, kolega Tank. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Države članice se postopoma odpirajo in kriza je pokazala, da je problem ene države problem vseh držav. Zato je čas, da zagotovimo skupna posojila in da si zagotovimo medsebojno pomoč, tako da bodo vse države članice našle pot iz te krize. Zato je resolucija tako zelo pomembna. Poleg tega pa potrebujemo oživitev, ki bo v središče postavila človeka, ne pa finančna sredstva vsa sredstva iz eh, sklada za uživitev uh, eh, morajo biti zasnovana tako, da ne bodo koristila ljudem ali pa okolju. Boriti se moramo proti utaji davkov v Evropski uniji, poleg tega pa moramo pozvati k višjemu prispevku največjih podjetij. Mislim, da je to edina prava pot naprej. Hvala lepa, kolega Tank, za minuto, kolega Körner. V kolegi. Gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi, mislim, da je zelo pomembno, da v času te krize najdemo skupen evropski odgovor in zaradi tega potrebujemo močen večletni finančni okvir in pa načrt za oživitev. Poskrbeti moramo za to, da bomo tudi večletni finančni načrt oziroma okvir okrepili ne smemo vseh sredstev preusmeriti v sklad za oživitev. Potrebno pa je sprejeti tudi odločitev, kako bomo ta sredstva razdelili. Gre za ogromne zneske. Eh, v času te krize smo videli, kako zelo pomembna je digitalizacija, kako nas digitalizacija v tem trenutku krepi in zaradi tega mislim, da moramo zagotoviti sredstva za digitalizacijo, tako da bomo po tej krizi konkurenčnejši. Mislim pa, da nam ne bodo pomagali novi davki v času eh, te eh, krize bi digitalni davek vodil eh, le k odgovoru američanov, k besnemu carinskemu odgovoru Trumpa in to nas zagotovo ne bo pripeljalo iz krize. Potrebujemo proračun, ki bo ulagal v prihodnost, ki bo zagotavljal sredstva zgolj tistim, ki spoštujejo načelo pravne države. Hvala lepa za minuto kolega Marijani. Najlepša hvala. Eh, Evropska unija je govorila z enotnim eh, glasom in sicer eh, aprila pred aprila, ko so evropejci pričeli jokati. Eh, in uh, sicer 4. aprila, ko je Charles Michel napovedal načrt za oživitev gospodarstva, medtem ko so številni izgubili uh, delovna mesta, ko so številni izgubili sredstva za preživetje. Vsi še zmeraj čakamo na jasen program Evropske komisije. Kaj je komisija danes uh, predlagala? Načrt z veliko birokracije. Ehm, ne pravimo, da je ta načrt eh, neuporaben, ampak eh, zaradi eh, načina uporabe bo ta načrt omejen in ne bo dosegel ciljev. Evropska unija se utaplja v birokraciji. Hvala lepa. Kolegica Han za minuto. Drage kolegice in kolegi, pri ponovni oživitvi gospodarstva Ne gre za to, eh, da bi sredstva namenili eh, določenim eh, sektorjem, ampak gre za namensko, namensko uporabo sredstev. Potrebujemo načrt, ki bo natančno povedal, kako to storiti. Potrebujemo zeleno gospodarstvo. Ne gre zgolj za velika avtomobilska podjetja ali pa za velike letalske družbe, ampak tudi za številna majhna in srednje velika podjetja uporabiti eh, moramo eh, to priložnost in eh, financirati učinkovito gospodarstvo, eh, ki bo okolju prijazno, eh, ki eh, bo zagotavljalo tudi pravičen prehod. Potrebno je poskrbeti za prave vzpodbude, le na ta način bomo zagotovili trajnostno in pa konkurenčno gospodarstvo v Evropi in le na ta način eh, bomo lahko iz te krize izvlekli največ. Najlepša hvala, kolegica Han. Sedaj pa za minuto, kolega Kužmil. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. V svojem govoru bi izpostavil štiri točke. Najprej bi dejal, da moramo nadaljevati z kohezijsko politiko, kajti eh, to je najpomembnejši način, da premustimo razlike med državami in regijami. Drugič, skupna eh, kmetijska politika. Naši kmetje so uspeli poskrbeti za varno skrbo s hrano tekom eh, pandemije. Nadaljevati moramo torej z skupno kmetijsko politiko in to moramo okrepiti z dodatnimi sredstvi, kajti eh, kmetje bodo imeli tudi nove obveznosti. Tretjič, sklad za uživitev mora temeljiti na subvencijah, ne pa na posojilih, kajti danes številne države, predvsem na jugu Evrope, ne morejo prevzeti novih dolgov. In eh, četrtič, Eh, so tukaj ideje Evropske komisije v zvezi z državno pomočjo. Ta državna pomoč je izjemno raznolika v različnih državah članicah in to povzroča izkrivljanje na notranjem trgu. Gospa Montserrat. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi, pred 70 leti je Šuman zagnal Evropo po kruti vojni, ki nas je razklala današnji sovražnik pa je virus. Odzvali smo se na individualen način, vendar pa je pomembno to, da smo se naučili in se združili. Premagali smo fizične in ideološke meje. Sprejeli smo resolucijo, ki jo od nas pričakujejo državljani. Enotnost, ne pa razklanost, to od nas pričakujejo. Pandemija je v nas pustila bolečino zaradi izgubljenih življenj, zaradi uničenih gospodarstv, podjetij. In zato moramo vedno upoštevati to, da naša resolucija pomaga in koristi vsakemu državljanu posebej. To pomeni, da moramo smotrno ravnati z evropskimi sredstvi, pomagati vsakemu evropejcu posebej, nikogar postiti na, sedil, na cedilu. Pozabiti moramo na politične agende vsakega posebej. Evropa in kriza sedaj od nas zahteva novo realnost. COVID je postal pravi motor za enotnejšo Evropo, za hitrejšo digitalizacijo, zeleno gospodarstvo, trajnostni turizem, da pomagamo našemu zdravstvenu osebju in da ne pozabimo na solidarnost. Državljani morajo zopet postati ponosi na to, da spadajo v Evropo, ki jih ščiti in da jim jamči razvoj. Če je to zmogel Šuman pred 70 leti, bo uspela tudi nam kolegin. Najlepša hvala, gospa Moncerat. Sedaj pa gospod Benifejzen. Mikro, mikro, mikro. No, mikro, mikro. Mikrofon, prosim. Sedaj. Tokrat Evropska unija ni pol leta preživela v pogovorih, ampak se je hitro odzvala in dejala državam članicam, da naj storijo vse, eh, kar je potrebno, da se soočijo z tem virusom. Sedaj je potrebno zagotoviti nova lastna sredstva eh, in posredovati jasno sporočilo celotnemu svetu. Evropa je, Evropa želi ostati eh, svobodna in združena v svojih političnih vrednotah in želi ostati zvesta svojemu edinstvenemu socialnemu modelu. Vendar pa potrebujemo odziv takoj, potrebujemo sredstva za tiste države, ki pomoč nujno potrebujejo. Sicer ne bomo izgubili le solidarnosti, ampak tudi našo skupno prihodnost, kajti nihče, nihče ne bo mogel preživeti, če bo propadel eh, evropski notranji trg, če bodo le nekatere države članice imele možnost, da ponovno zaženejo svoje gospodarstvo in sicer z državno pomočjo. Le, če bomo enotni, eh, bomo lahko našli eh, pot v prihodnost, ne da bi se izven, izneverili vrednotam, na katerih temelji naša Evropska unija. Najlepša hvala za minuto, eh, kolega Šestel. Gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi, Evropski parlament mora postati akter v načrtu za oživitev v povezavi z večletnim finančnim kvirom. To od nas zahteva sedaj ta kriza brez primere. Večletni finančni okvir mora biti verodostojen in solidaren, zato pa potrebuje nove lastne vire in biti zmožen obsežnih skupnih naložb. Na zato pa potrebujemo nove vrste financiranja, kot so obveznice za oživitev in mora vzpostaviti ravnovesje med posojili in nepovratnimi sredstvi. Sedaj je čas, da oblikujemo trajnostno gospodarstvo in da se osredotočamo na naše strateške interese, da se zopet spopademo s podnebnimi spremembami, kajti pomembno je, da vzpostavimo pogoje za trajnostno Evropo, ki bo odporna in solidarna. Najlepša hvala, gospod Šastel. Sedaj pa dobi besedo gospod Valjeri. Hvala lepa. Kot italijanka sem izjemno razočarana nad okrepi Evropske unije za soočanje z posledicami eh, pandemije COVID-19. Ti ukrepi niso zadostni, so tudi preveč tvegani za določene države članice. Eh, gre, prihajam iz države, ki je vedno bila pripravljena pokazati eh, solidarnost in zagotoviti sredstva. Eh, ampak eh, pri tem načrtu ne gre za nobeno gotovost eh, in teh sredstev ne bomo dobili prej kot prihodnje leto. To pa bo prepozno, kajti sredstva potrebujemo tako in zagotovo ne potrebujemo posojil, kajti zagotavljanje posojil nekomu, za katerega že veste, da jih ne bo mogel povrniti, ne pomaga. In uh, sicer eh, je bilo potrebno po dogovoru Evroskupine črno na belem uh, zapisati, uh, kakšna sredstva bodo namenjena za pomoč in kako jih bodo države povrnile. Italijani več ne zaupajo tej Evropski uniji. Torej, dokažite nam nasprotno, kaj ti ne želimo več poslušati Eh, predsednice Evropske komisije eh, zaradi tega, ker se zgolj opravičuje, zakaj eh, izvaja ukrepe varčnosti. In sedaj smo se znašli v podobnem položaju kot naši grški prijatelji. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska unija se nahaja na križišču. Rešimo to krizo skupaj ali pa bomo postali nepomembni. Ne smemo kar tako zapraviti evropski projekt, ki smo gradili zadnjih nekaj generacij. Ravno tako eh, ni prav in tudi ni trenutek, da sedaj z, um, mm, razpihujemo strasti v naših državah v zvezi z Evropsko unijo. Evropski parlament mora jasno spregovoriti, potrebujemo uh, načrt za oživitev, ki bo um, obsegal sredstva v višini 2 biliona evrov. Potrebujemo lastne vire in Te inštrumente potrebujemo. Zelo sem zaskrbljen zaradi besed predsednice Evropske komisije, ki ni ničesar razložila in upam, da bo zopet, se bojim, da bo zopet tukaj predstavila neke načrte z multiplikatorji, ki nas ne bodo pripeljali nikamor. Prosim, gospa predsednica komisije, da si preberete našo resolucijo. Najlepša hvala, gospod Turtasun. Sedaj pa dobi besedo, gospod Trojsen. Dank u wel, voorzitter. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To, kar smo danes tukaj slišali o načrtu za oživitev in o večletnem finančnem okviru, je nekaj, s čimer se strinjam. Seveda potrebujemo solidarno za te krize koronavirusa in seveda potrebujemo eh, kohezijska sredstva, vendar pa zahtevamo še več bolj obsežen proračun, nove evropske davke, Evropska unija, ki prevzema državni dolg. To je zelo velik prenos pristojnosti držav članic na Evropsko unijo. Euro je uničil najboljši način, s katerim bi se spoprijeli s krizo in to je možnost devalvacije nacionalnih valut. Mislim, da bi bilo najboljše, da bi se vrnili na nacionalne valute, vendar pa možnosti za to ni. Zato prosim Evropsko komisijo, da premisli te možnosti, da se o tem spregovori, kajti mislim, da bi bil to dosti bolj smiselen način za reševanje te situacije kot načrt, ki ste ga predstavili. Najlepša hvala sedaj pa gospod Belami gospod predsedujoči. Vsaka kriza nas zbudi in Evropska unija se je zbudila iz te krize željo, da ukrepa in da sproži oživljanje gospodarstva. Zato se osredotočamo na razpravo o proračunu in o načrtu za oživitev. Vendar pa tukaj razpravljamo o cilju na mesto, o sredstvih zakaj bomo namenili sredstva Evropske unije, kaj lahko od nas pričakuje, kako smo lahko koristni. Mislim, da to je vprašanje, s katerim moramo začeti naše dela. Seveda je prav, da ukrepamo čim hitreje in eh, zato sem presenečen nad tem, da najprej razpravljamo o večletnem finančnem okviru namesto o načrtu za oživitev. Um, kateri mm, predsednik družbe se najprej ukvarja s strateškim načrtom na mesto za reševanje sedajne situacije v podjetju. Torej, mi potrebujemo Evropsko unijo, ki se bo odzvala na izzive tudi globalizacije. Zato moramo zgraditi Evropsko unijo, ki bo zmožna proizvesti tisto, kar potrebujemo, zato da bomo lahko dali na voljo maske in zaščitno opremo našemu zdravstvenu um, osebju. To od nas pričakujejo in to je pomembno za prihodnost Evropske unije in upam, da bomo kos temu izzivu. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Belami. Sedaj pa dobi besedo gospa Van Bremt. Well, um, well... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V času te krize me je še posebej ganila velika solidarnost med evropskimi državami in ta solidarnost se mora odražati tudi v evropski politiki in o načrtu za oživitev. Solidarnost pomeni, da smo pozorni tako na okoljsko kot socialno pravičnost. In na tem mora temeljiti naš eh, zeleni dogovor in tudi socialni stebr. Drugi vidik pa te solidarnosti pa je obsežen naložbeni načrt, ki ga potrebujemo. Celotni Evropski parlament to zahteva. To lahko financiramo z obveznicami ali s čemer želite, vendar pa je to treba financirati na pravičen in pošten način. To potrebujemo. Najlepša hvala, gospa Van Bremt, sedaj pa gospod Torvalc. Eh, herr Talman. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V zadnjih tednih veliko govorimo o evropski solidarnosti. vsakeč, ko govorimo o krizi, govorimo o solidarnosti, kot da se ne bi nič naučili iz predhodnih kriz. Kaj se dogaja? Zakaj tukaj gre? Proračun je premalo velikopotezen, potrebujemo dosti več sredstev za naložbe in če prosimo Bolgarijo, da financira v ta sklad, bo seveda to sorazmerno z njihovimi zmogljivosti, kot tudi v primeru Finske, naprimer. V prihodnosti potrebujemo dovolj orodi, sredstev in jamstev za to, da bomo v naslednjih krizah boljše odreagirali. Najlepša hvala, gospod Torvalc. Sedaj pa gospod Olivi. Vidal. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj opozorim na vprašanje, ki je tabu. In to je mnenje Nemškega ustavnega sodišča, da od Evropske centralne banke potrebuje utemelitev za nakup prodaje obveznic. Nemčija, tradicionalno sodišče, ustavnemu sodišču, v kar zruje, dajo veliko pristojnosti in suverenosti. Evropska unija ni federalna država in da je država članica tista, ki mora zagovarjati interese držav članic. Evropska unija in Evropsko sodišče pa vedno znova povdarja, da prevlada evropska zakonodaja kot če bi na tak način lahko utemeljili dejanja in ravnanje Evropske unije, ki zagovarja širitev Evropske unije, čeprav v Italiji vla, istočasno vlada huda kriza. Mislim, da to ni najboljši način za reševanje izid. Hvala lepa, gospod Olivier. Sedaj pa dobi besedo gospa Giza. Gospod predsedujoči kolegice in kolegi, pozdravljam dejstvo, da evropske inštitucije sprejemajo ukrepe brez primere za reševanje te krize in da želi zagotoviti, da države članice dobijo čim bolj pošteno pomoč. Vendar pa tukaj ne govorimo o tistih, ki jih je kriza najbolj prizadela. To so ženske. Ženske so tiste, ki delajo v najbolj ogroženih panogah in so najbolj ogrožene Veliko vas govori o digitalizaciji, o tehnologiji, industriji in ravno v teh panogah je zastopano žensk zelo nizka. Ravno tako so ženske tiste, ki poskrbijo za varstvo in šolenje otrok, ko so šole in vrtci zaprti. Predsednica von der Leinova, ženske od vas pričakujejo in se organizirajo, da načrt za oživitev, da um, svetlejšo prihodnost ženskam in eh, da enako poskrbi za ženske kot za moške. Hvala. Najlepša hvala, gospa Geze. Sedaj pa dobi besedo gospa Zalevska. Ničance, eh, šanovne. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Nekdo je tukaj dejal, da se nahajamo v zgodovinskem trenutku. Sana bi dejala, da je to res zadnji trenutek, zadnja priložnost za to, da dokažemo, da je bila Šumanova vizija ustrezna in primerna. To je zadnji trenutek, da dokažemo, da se borimo za naše državljane, kaj ti trpijo zaradi pandemije. Ne moremo zagotoviti, da bomo tukaj čez 15-20 let. Tega ne moremo zagotoviti. Kako lahko to zagotavljamo tistim, ki živijo v predmestju v Parizu, ki nimajo dovolj, da bi nahranili svoje družine, kako lahko to trdimo tistim, ki so delali v, v okviru prekarnih pogodb. Sedaj je čas, da prestrukturiramo večletni finančni okvir in naša pro, naš proračun. Pokazati moramo, da gre za resnično solidarnost in da delamo za naše državljane. Zato prosim, da ne zahtevamo od držav članic več denarja, moramo poskrbeti za lastne vire. Najlepša hvala, gospa Zalevska. Sedaj pa dobi besedo gospa Spiraki. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, podpredsednik Ševčevič. Predsednica komisije nam je predstavila nov načrt za sklad ki nas navdaja z upanjem. Gre za nove naložbe v okviru zelenega dogovora, ki poskrbi za pravično za države članice. Ta predlog smo dolgo čakali. Vendar pa ta predlog ne sme povzročiti več zadolženosti za nekatere države, kot je naprimer Grčija ki že tako ali tako trpi zaradi prekomerne zadolženosti. Ravno tako je treba podpreti podjetja, še posebej z nepovratnimi sredstvi. Mostly grants, kot smo zapisali v naši resoluciji, ki jo bomo podprli tukaj v Evropskem parlamentu. V rokah imamo vsa potrebna orodja zato da damo dovolj prožnosti za ukrepanje v Evropski centralni banki. Ravno tako potrebujemo sredstva iz Evropskega stabilnostnega mehanizma in res je, da se soočamo z resničnim izzivom. Za konec naj povem, da smo vsi v istem čovnu. Če pa enotni trg ne deluje, če naša podjetja niso plačilno sposobna in če ne bo konvergenca med našimi družbami in če ne bomo reševali brezposelnosti, nas ne bo rešil nihče. Ne bomo zmožni poskrbeti za ničesar, ne za zaščitno opremo, za nič drugega. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Larutru. Gospa von der Leyen v treh dneh je skoraj milijon državljanov podpisalo peticijo Avaza, kjer piše, da računajo na vas, da boste poskrbeli za reševanje podnebnih sprememb. Seveda potrebujemo velikopotezen proračun in en način je, da financiramo ta proračun, da uvedemo eh, davek na finančne transakcije. Ko kupim telefon, plačam 19-stotni DDV. Tudi pri nakupu hrane plačujemo DDV, ki znaša 5,5 odstotka, tudi najrevnejši morajo to plačati. Finančni trg pa plača nič celih nič odstotka, So ti revnejši kot najrevnejši? Seveda ne. Sedaj je pravi čas za to, da uvedemo davek na finančne transakcije. E, že pred nekaj leti smo predlagali ta davek v tem dokumentu, s katerimi bi poskrbeli za prihodke v višini 57 milijard evrov. To bi bilo dosti bolj pomembno kot digitalni davek pravi čas je, da poskrbimo za pravi pakt za boj proti minim spremembam in za zagotavljanje boja proti brezposelnosti. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Kovašik. Važeni, pa naj mesto pred. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Globalna pandemija se je hitro spreobrnila v gospodarsko krizo, zato moramo ukrepati hitro v Evropi sedaj razpravljamo o novem proračunu. In osredotočiti se moramo predvsem na programe, ki delujejo, kot je naprimer krepe kohezijski program. Osredotočiti se moramo tudi na naložbe. Zato pozdravljam predlog komisije, ki želi okrepiti investicijske programe. Vendar pa se moramo osredotočiti tudi na pomoč za majhna podjetja, za turizem, za ohranjanje delovnih mest. Moramo se sročati tudi na digitalne tehnologije, na regije. Istočasno pa moramo izkoristiti vse potencial, ki ga ponuja notranji trg. Zato moramo resnično izkoristiti ta, to priložnost. Najlepša hvala, sedaj pa dobi besedo gospod Borgi. I burokrati di Bruxelles sono maestri del, del... Evropski birokrati zapravljajo velike vsote, kot da bi šlo za drobiš. No, naj to počnejo, ampak tega ne bom podpiral. Naj vam predstavim stališče Financial Times o tem skladu za oživitev. Govora je bilo o hitrih in odločilnih korakih ampak eh, naj vam povem, da so bile napovedane milijarde za strani evropskih inštitucij, eh, ko je izbruhnila ta zdravstvena kriza. Zapravljenega je bilo ogromno časa. In ko bi bilo potrebno vsaj enkrat v življenju pokazati enotnost, ko bi bilo potrebno pokazati, da spoštujemo vrednote Evropske unije, ko je šlo za odločitve eh, o paktu stabilnosti in eh, rasti, ni bila sprejeta odločitev, ki bi jo potrebovali. Charles Michel je dejal, da je potrebno spoštovati strateško neodvisnost Evropske unije, da je potrebno eh, podpirati proizvodnjo v Evropi. Spred eh, gre za liberalizem, ki ga že leta obsojamo. Najlepša hvala. Besedo dobi gospod Tomas Vajc. En minuto. Hvala, predsednica. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sedaj se nahajamo tukaj v Evropi vsi v krizni situaciji, kar pomeni, da moramo preprečiti, da bi zašli v podnebno krizo. Vsi tukaj in v državah članicah, ki želijo izrabiti to situacijo, da spodkopavajo podnebno politiko, naj jim povem, da bodo odgovarjali naslednjim generacijam. Nekaj je postalo jasno. In to je, da je pove, povezava med dobro delujočim zdravstvenim sistemom, in številom mrtvih zelo pomembno. Zato potrebujemo krepek zdravstveni sistem, ki bi ga izdatno financirali. In upam, da smo se iz te krize vsaj to naučili. Najlepša hvala. Zdaj pa dobi besedo gospod Šarli Vejmer. Hvala za besedo. Mislim, da številni evropejci niso seznanjeni z kitajskim obredom, da se poklonimo. To pa pomeni, da danes pokažemo preveč spoštovanja nikomu, ki je na oblasti. Res je, komisija je tudi izrazila določene kritike glede na razširjanje, pozno razširjanje novic o COVID-u. Evropski svet je se je na zadnjem sestanku sveda pogovarjal o izbruhu na kitajskem, nikoli pa niso omenili potrebe po mednarodni preiskavi v zvezi z samim izbruhom, kljub temu, da vsi vemo, da je kitajska pravzaprav nekako zajezila širitev informacij, ki nam bi res pomagala, da bi zaizili ta virus že na viru. Najlepša hvala. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo kolegu Kovačevu. Hvala za besedo. Evropska unija je unija solidarnosti v dobrem in slabem. Sam mislim, da morajo tudi države članice pokazati solidarnost. In če hočemo pravzaprav premustiti to krizo, moramo pomagati recimo prometu in tudi turizmu, ampak pri tem ne smemo oškodovati kohezije. Potrebujemo seveda več lastnih sredstev v nove proračunu in tudi sklad za okrevanje mora temeljiti na nepovratnih sredstvih sam mislim, da morajo biti rešitve skladne z našo prihodnostjo. Kajti, če tega ne bomo storili, potem bomo poglobili naše razlike. Gospod Ševčovič, pozivam vas, pa tudi pozivam samo predsodnice komisije, da se obrne na državljane, da pomaga državljanom, recimo, da jih nagovori preko televizijskih zaslonov in da tudi nekaj pove o ukrepih Evropske unije, kajti sedaj vladajo teorije zarote. Najlepša hvala. Sedaj dobi besedo gospod Nils Ušakov. Hvala za besedo. Seveda sedaj moramo izrabiti ta zakon in seveda podpirati digitalizacijo in tudi sodobne tehnologije. Včasih pa moramo tudi upoštevati načelo, da smo bolj previdni. Jaz prihajam iz Latvije in naša država je v 90-ih letih bila priča res korenitim gospodarskim spremembam. Mar se kaj se je spremenilo stari sektori so propadli, nastali so novi sektori in nove gospodarske panoge. Seveda to je sabo prineslo tudi ogromno izgub presposenosti. Imeli smo ogromno delavcev, visoko usposobljenih delavcev, ki pa niso mogli več najti dela na trgu dela. In zato moramo imeti sklad za okrevanje in nov proračun, ki nam bo pomagal pri posodobitvi naših gospodarstev in spretnosti tistih delavcev, ki v prihodnosti več ne bodo našli svojega dela. Ušakov. Najlepša hvala, kolega Ušakov, sedaj pa kolegica Tanti. Grazie, signor presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska komisija je predstavila resen program eh, za boj proti eh, koronavirusu. Najbrž bi to morala storiti že prej. Sedaj čakamo na operativni načrt Evropske komisije. Ne gre zgolj za to, da premagamo COVID-19 Evropsko unijo, moramo narediti odporno tudi na virus segregacije in ta virus hranijo eh, tuje države. Tukaj ne gre zgolj za gospodarske interese, za pomoč državam v težavah. Gre za to, da poskrbimo eh, za ponovno zaupanje v Evropo, eh, da obudimo upanje. Ne gre zgolj za to, kaj moramo storiti, ampak zakaj moramo to storiti. In odgovor na to vprašanje mora biti ambiciozna rešitev. Le na ta način eh, se bomo lahko soočili z temi težavnimi časi. Hvala, kolega Danti, sedaj pa kolega Berg. Hvala za besedo, predsedojoči. Dovolite mi, da tudi omenim razprave, ki so potekale v Evropskem svetu, v zvezi z Turčijo in Ciprom. Seveda govorimo o solidarnosti, ampak sedaj je tudi čas, da pokažemo našo odločnost in da tudi izrazimo solidarnost s Ciprom. Turška vlada je jasno povedala, da ne bo spoštovala mednarodno pravo na tem področju z vrtanjem v. V vodah Evropske unije tudi Turčija krši mednarodno pravo, poleg tega pa v Libijo tudi tihotapi orožje. Dobili boste tudi skupno deklaracijo Cipra in ostalih držav, v katerih obsojajo dejavnosti Turčije. Vse mora biti jasno, Turčija dejansko napada Evropsko unijo in tega več ne smemo dopuščevati v prihodnosti. Najlepša hvala, gospod Perk, sedaj pa kolegica Močanovska. Hvala za besedo, predsedujoči. Države članice, naši državljani, naša podjetja in naše družine hočejo imeti dejavno Evropsko unijo, ki se bori proti pandemiji in gospodarski krizi. Res je, potrebujemo več prožnosti pri finančnih sredstvih. Večletni finančni okvir je stebr za okrevanje. Mislim, da moramo premustiti gospodarsko in zdravstveno krizo, kajti obeta se nam hud padec BDP-ja in moramo storiti vse v naših močeh, da bomo pomagali našim podjetjem, zlasti MSP-jem. Na njih ne smemo pozabiti. Poleg tega ne smemo pozabiti na kohezijske sklade, ki so nujni za naložbe, pa še SKP, skupna kmetijska politika. Moramo biti samozadostni glede zanesljive in varne oskrbe z hrano. Boriti se moramo proti davčnim goljufijam, poleg tega se moramo boriti proti davčnim oazam, potrebujemo pa tudi nove davke. Najlepša hvala, sedaj pa kolega Dorfman za eno minuto. Hvala za besedo, predsedujoči. Ja, sedaj seveda spremljam to razpravo in mar se kaj me skrbi, če sem čisto pošten. Govorimo o skladu za okrevanje in o večletnem finančnem okviru. Dobro je, da je sedaj sklad nekako povezan z novim proračunom. Ampak to pomeni, da bodo države članice morale plačati več, kljub temu, da si tega ne želijo. To pa tudi pomeni, da bo recimo kmetijstvo najbolj prizadeto. Če si pogledamo kmete, ki so storili vse v tem času, da bi zanesljivo prehranjevali vse državljane Evropske unije, se pravi, njim smo ponudili najmanj denarja v primerjavi z ostalimi gospodarskimi panogami. Ampak kmetijstvo je naša skupna politika, imamo skupno kmetijsko politiko, ki jo moramo zaščititi. Res je, potrebujemo tudi v novem finančnem okviru ustrezno ovojnico za kmetijstvo in moramo jo seveda tudi podpreti, ampak samo v tej obliki. Hvala, kolega Dorfman, sedaj pa kolega Moreno Sanchez. Hvala za besedo. Evropska unija se sooča z najhujšim izzivom po koncu druge svetovne vojne in zato moramo biti enotni in dosledni, pogumni, tako kot so to storili očetje Evropske unije. Ja, sedaj se soočamo z gospodarskimi, pravnimi in zdravstvenimi izzivi. In seveda moramo skrediti Evropo, ki bo temeljila na solidarnosti. Naš parlament pa mora tukaj igrati odločno in pomembno vlogo zlasti pri oblikovanju novega sklada za uživitev in pri oblikovanju novega večletnega finančnega okvira. Potrebujemo nova finančna sredstva brez pogojevanj. Denar mora čim prej priti do državljanov, do podjetij in do tistih regij in držav članic, ki jih je COVID-19 najbolj prizadel. Ja, moramo biti enotni in dosledni, tako da bomo izpolnili skupne cilje. Na nikogar ne smemo pozabiti. Naš parlament mora biti odločen in podpiramo vas pri vaših prizadevanjih. Najlepša hvala, kolega Moreno Sančes, sedaj pa kolegica Pereira. Obrigada, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pred nekaj dnevi smo v času te pandemije proslavljali Dan Evrope 70 let projekta miru in solidarnosti. In vedno znova se zavedamo, da ko gre za težave, se nahajamo v istem čovnu. Nikoli ne bom na strani tistih, ki želijo, da se Evropa potopi. Ta načrt za oživitev se mora sredotočiti na evropejce, na mlade, ki doživlja že drugo krizo v svojem življenju, na podjetnike, ki se trudijo, da bi lahko plačali plače svojim zaposlenim. Zaradi vseh teh potrebujemo načrt za oživitev, ki bo posodobil naše gospodarstva. Vsi vemo, da ni Evropski parlament tisti, ampak svet, ki blokira najnujnejše odzive. Mi moramo zajamčiti, da bo Evropska unija imela več prihodnosti kot preteklosti. Vielen Dank, Frau Kollegin Pereira. Najlepša hvala, kolegica Pereira, sedaj pa kolega Ferrandino. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, komisarka von der Leyen, želimo ambiciozen načrt, eh, ki bo podal pravi odgovor državljanom in pa podjetjem, kajti srečujemo se z gospodarsko katastrofo brez primere. Čas je, da prevzamemo odgovornost in da se odzovemo v tem težavnem trenutku. Pri tem pa je potrebno izpostaviti tudi pomembno vlogo Evropskega parlamenta. Evropska unija ne more biti talka držav članic. V središču morajo sedaj biti državljani in pa podjetja, ne kot leta 2008, ko smo dali prednost eh, bankam. 2000 eh, milijard je komaj da dovolj v podporo gospodarstvom držav članic. Poleg tega pa gre tukaj eh, za posojila in za jamstva. Državljani potrebujejo takojšen odziv, turistični sektor, prometni sektor, proizvodni sektor in vsa majhna in srednje velika podjetja ne morejo več čakati. Kmalo bo izbruhnila finančna katastrofa in eh, te reforme tudi ne morejo biti zgolj znotraj strukturnih skladov. Ja, Sedaj pa kolega Tobe. Hvala za besedo. Ja, zdi se mi, da Evropska unija sedaj potrebuje svežen za okrevanje. Ta svežen mora biti res odločen. Hkrati pa moramo zasledovati tudi odgovorno gospodarsko politiko. In zato ta sklad za oživitev evropskega gospodarstva ne sme temeljiti samo na prispevkih držav članic, ampak tudi na posojilih, na jamstvih in tudi na lasnih sredstvih. Zato moramo sedaj tudi preobraziti, popolnoma spremeniti naše gospodarstvo. Mi smo seveda za solidarnost, na to ne smemo pozabiti, ampak seveda z drugimi političnimi skupinami te resolucije ne podpiramo. Najlepša hvala, sedaj pa kolegica Jongerius. Hvala za besedo, predsedujoči. Skoraj vsak deseti evropejec bo letos izgubil svoje delo zaradi COVID, no, to so napovedi Evropske komisije, ampak to so samo številke, to so samo statistike. Za temi statistikami se skrivajo ljudje, strahovi za tesnobo. Sedaj moramo vlagati v ljudi, tako da ne bodo izgubili svojega delovnega mesta oziroma, če so ga, da bodo čim prej našli novo zaposlitev. In prav zato potrebujemo več naložb kar pa ne bo brezplačno. Boj proti revščini ni brezplačen. Ja, res je, dobro je, da na naših terasah pozdravljamo in se zahvaljujemo zdravstvenim delavcem, ampak to ni dovolj, potrebujemo več finančnih sredstev. Mislim, da je treba vlagati v ljudi, potem pa bomo lahko tudi premustili še hujšo krizo, ki nas čaka. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Ljutja. Merci, euh, merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospe von der Leyen in gospodu Mišelu, da ste omenila pomen zelenega svežnja v načrtu za oživitev potrebno pa je poskrbeti tudi za suverenost, neodvisnost Evrope na tako pomembnem področju, kot je zdravstveno področje, pa tudi na drugih področjih, recimo, ko gre za podporo proizvajalcem ali pa kmetovalcem. Evropska unija mora imeti neodvisnost na teh področjih, tudi na področju eh, energetike, naprimer. Evropa mora biti čim bolj neodvisna eh, na energetskem področju in tudi na digitalnem področju. Digitalno področje je potrebno ponovno zagnati in seveda je potrebno zagotoviti tudi neodvisnost na področju varnosti. Zato pa potrebujemo tudi evropska sredstva. Eh, Evropska unija eh, potrebuje davke na eh, kerozin, na digitalne storitve in tako naprej. In s temi lastnimi sredstvi se bo lahko pripravila na prihodnost. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Marques. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi, v Evropskem parlamentu pozdravljamo ta pomemben korak na zadnjem svetu, ki je omogočil, da bo Evropska unija lahko sprejela nadaljno zadočev brez dodatnih sankcij. Nahajamo se v pomembnem obdobju v kriznih časih, ki je podoben obdobju po druge svetovni vojni. Zato potrebujemo vsa potrebna orodja, da se bomo soočili s to situacijo. Ne potrebujemo načrtov z večkratniki, ampak potrebujemo resnično pomoč za naše podjetja, za naše družine moramo rešiti in ohraniti delovna mesta. Okrepiti moramo zato tudi ustredno vlogo Evropske centralne banke. Ne gre za običajne čase. Tudi zato moramo preoblikovati monetarno politiko. Evropski državljani so res zgledni in zato moramo mi poskrbeti za to, da bomo temu ustrezno tudi poskrbeli za zglednost inštitucij. Hvala, kolega Marquez, sedaj pa kolegica Firkunen. Mikro? Das Mikrofon, prosim. Zdi se, da kolegice Ferkune ni z nami, torej dajem besedo kolegici Regna. Hvala za besedo. Seveda Evropska unija je steber, ki pravzaprav pomeni preživetje naših državljanov. Evropski državljani potrebujejo sedaj več Evropske unije, več poguma in dejansko več Evropske unije. Res se bodimo pogumni in dobimo denar od tistih, ki so sedaj plačali manj davkov oziroma sploh niso plačali nobenih davkov. Tukaj imam v mislih multinacionalke. Mislim, da je treba ukrepati na evropski način in seveda pomagati tistim državam članicam, ki jih je ta kriza najbolj prizadela in v mislih imam zlasti korona obveznice. Poleg tega pa izrazimo tudi solidarnost do žensk. Se ne gre za nek manjšinski program, ampak ženske predstavljajo večino v Evropski uniji ta kriza je najbolj prizadela zlasti mati samohranilke, kajti doma morajo počevati otroke, skrbeti za njih, krati pa morajo tudi delati. To je seveda velika obremenitev za ženske, poleg tega pa tako ali tako mora iti še v trgovino. Res potrebujemo Evropo, ki bo skrbela za ženske. Najlepša hvala, kolegica Regner, sedaj pa kolega Teras. Hvala za besedo, predsedujoči. Predsednica von der Leinova je izrazila cilje Evropske komisije, hoče poenotiti Evropsko unijo in jo tudi okrepiti, ampak če prisluhnem govoricam, potem je recimo vojaška zmogljivost za okrepitev Evropske unije tudi deležna velikih rezov in da jih je ni več sedaj v večletnem finančnem okviru. Varnost je tudi pomembna. Vojaška zmogljivost je seveda tudi izraz praktičnega sodelovanja med NATO in Evropsko unijo. Torej, ohraniti, kar moramo, pa še zeleni dogovor. Zelen dogovor je zelo pomemben, ampak to je zelo drag program. Poskrbeti moramo za to, da bomo v večletnem finančnem okviru imeli zadostna sredstva za ostale gospodarske panoge, za kmete, za turizem. Kajti, če tega ne bomo storili, bomo prispevali k zatonu evropskega gospodarstva. Kajti, še bolj jih bomo omejevali in sicer v trenutku, ko najbolj trpijo. Vielen Dank, Herr Kollege. Najlepša hvala, kolega Teras, sedaj pa kolega Kohut. Hvala za besedo, predsedujoči. V Evropi obstaja skupina ljudi, ki pooseblja vsak dan načelo enotnega trga. Gre za čezmene delavce, ki sedaj spok niso več zaščiteni. Za njih enotni trg ne deluje v času pandemije. In ko govorimo o okrevanju, Ja, okrevanje za koga? Potrebujemo okrevanje za delujoč enotni trg s prostim pretokom za ljudi in za blago. Na polsko-češki-nemški meji je čakalo ogromno ljudi. Ogromno ljudi je tam tudi izgubilo svoje delo zaradi sebičnosti držav članic. Načrt za okrevanje mora tudi urejati pravice čezmenih delavcev mislim, da moramo še bolj poglobiti Evropsko unijo. Evropski projekt mora biti projekt za vse. Evropa ne potrebuje meja. Najlepša hvala. Najlepša hvala, kolega Kohut, sedaj pa kolega Kasa. Hvala za besedo, predsedujoči tudi medijski sektor je bil zelo prizadet zaradi COVID-a. Novinari vsak dan tvegajo svoja življenja za širjenje informacij, ampak kljub temu so sedaj ogroženi. In jaz bi prosil komisijo, da ne zapusti medijev. In kateri so recimo tudi predlagali stalni sklad za novinarstvo. Mediji igrajo temeljno vlogo v vseh demokracijah. Nobena država članica si ne more dovoliti imeti šibkega medijskega sektorja. Ta pandemija negativno vpliva na naše medije in na novinarstvo, posledično pa tudi na demokracijo. Sam bom tudi sodeloval z ostalimi kolegi in kolegicami, tako da bodo tudi novinari dobili ustrezno pomoč. Danke, Najlepša hvala, kolega Kasa, sedaj pa kolegica Jončeva. Življenje in zdravje nimata nobene cene. Ampak najbolj renljivi ne bodo ukrivali tako hitro, kakor najmočnejši in tisti, ki so najbolj premožni. Ne potrebujemo Evrope dveh hitrosti, zlasti pa ne potrebujemo Evrope 27 hitrosti. Moram pa tudi povedati, da mora biti načrt za uživitev dosleden in tudi Evropski parlament ga mora podpreti. Poleg tega hočem tudi povedati, da je treba s tem načrtom pomagati tistim, ki najbolj potrebujejo našo pomoč. Poleg tega pa mora tudi komisija spremljati izvajanje vseh teh skladov, pa še vladavina prava. Ne smemo je ogroziti, kajti če bomo to storili, bomo pravzaprav privedli, eh, bomo omogočili zaton neodvisnih medijev in novinarjev. Hvala se tebi, kolegica Vajs. Hvala za besedo. Vidimo, kako mm, državljani izgubljajo svoje delovna mesta, svoje bližnje. Zato jim je treba pomagati in to na več načinov. nikoli pa ne smemo pomagati na neodgovoren način, za kar bi plačali naši državljani. Naša pomoč je lahko tudi nevarna, ne zaradi naših inštitucij. Ne moremo ponuditi na milijarde evrov kar tako brez pogojev. To smo že storili in videli smo, kaj lahko izgubimo. Naš model temelji na demokraciji, na zelenem gospodarstvu. Zakaj? Zaradi tega, ker želimo sodelovati za skupno gospodarstvo in za čezmejno sodelovanje. Zato moramo poskrbeti za pošteno pošten sistem, ki bo tudi trajnosten. Sedaj pa kolegica Sila Pereira, kolega Sila Pereira. Najlepša hvala. Gospod predsedajoči, načrt za oživitev gospodarstva, ki ga je predstavila komisija, mora prestati dva testa. Test verodostojnosti in pa test solidarnosti. Test verodostojnosti zaradi tega, ker ne sme temeljiti na finančnih iluzijah, potrebujemo ustrezne vire sredstev za to, da bomo kos te krizi brez primere in še te solidarnosti. Moramo sprožiti pomoč, kjer je to potrebno, ne da bi zaradi tega povzročali dodatno zadolžanje za države članice. To moramo jamčiti z obveznicami, z evropskim proračunom in ponuditi več nepovratnih sredstev kot posojil. Zato potrebujemo verodostojen in solidaren načrt. To potrebujemo. Evropski parlament ne prosi več kot tisto, kar potrebujemo. Ravno tako pa ne zahtevamo manj kot to. Hvala, kolega Silva Pereira, sedaj pa še kolega McAllister. Predsedujoči, drage kolegice, drage kolegi. Sedaj že skoraj dve uri poslušam to razpravo, pa bi k njej dodal še naslednje. Ta pandemija ne pozna meja, to pa tudi pomeni, da naš odziv ne sme poznati meja. In prav zato so se predsedniki odbor v tem parlamentu, ki so odgovorni za zunanjo politiko, odločili za oblikovanje skupne izjave. Hočemo sodelovanje z vsemi na področju boja proti pandemiji in vseh posledic, ki izvirajo iz nje. V zadnjih tednih smo priča seveda številnim prizadevanjem za boj proti pandemiji, ampak Kljub temu smo tudi priča tekmovanju med državami članicami za pridobitev zaščitne opreme. Poleg tega pa smo bili deležni tudi številnih kibernetskih napadov. To pa pomeni, da ima ta pandemija tudi globalno razsežnost. Seveda, večletni finančni okvir bo glavno sredstvo za boj proti temu izzivi v Evropski uniji, ampak seveda moramo sodelovati tudi z našimi partnerji in to mora biti tudi zajeto v prihodnji večletni finančni okvir. Najlepša hvala, kolega McAllister. V zaključek še enkrat komisija in svet, najprej komisar Šivčovič. Yes, for... Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, najprej bi se vam rad zahvalil za to razpravo. V tej razpravi je bilo veliko strasti, veliko ambicioznosti in poleg tega sem v teh prispevkih občutil tudi, da želite da Evropska unija po tej krizi postane močnejša, modernejša, bolj trajnostna in tudi vzdržnejša. Mislim, da so k temu pozvali gospa Garcia Perez, gospod Čološ in pa gospod Lamberts. Ne morem vam povedati, kako v Evropski komisiji cenimo sodelovanje z tem parlamentom. V zadnjih tednih eh, so nam vaše hitre odločitve pomagale pri zagotavljanju odgovora na potrebe naših državljanov. Najprej, kako ohraniti čim več življenj, potem kako ohraniti čim več delovnih mest. Sedaj razpravljamo o tem, kako bomo ponovno zagnali evropsko gospodarstvo, kako si bomo upomogli po tej dramatični krizi. In zares bi se vam rad zahvalil za to, kaj ti z tem sodelovanjem smo v zadnjih tednih že sprejeli približno 200 ukrepov, nekaj eh, je bilo pomembnih zakonodajnih predlogov, ki ste jih sprejeli vi sami. Kako pomagati ljudem, da se soočijo z eh, to neverjetno krizo? Zahvaljujoč vašim prizadevanjem, in zahvaljujoč eh, herojskim prizadevanjem eh, našega zdravstvenega osebja, zahvaljujoč prizadevanjem naših državljanov, se je, počelo, eh, se je pričelo število okuženih postopno zmanjševati, vendar pa je bilo to zelo težavno obdobje. Največji preizkus je kljub temu še zmeraj pred nami kako si bomo opomogli po tej krizi, kako bomo oživili, ponovno zagnali naše gospodarstvo, kako se bomo vrnili na raven pred krizo. To eh, je šumenov trenutek naše generacije, kot je dejal gospod Mišel. Zelo sem cenil to razpravo, kajti, kot je dejal gospod Silva Pereira, potrebujemo ambicioznost. Le tako se bomo lahko odzvali na ta izziv, le tako bomo opravili ta preizkus verodostojnosti Evropske unije. Kako to doseči? Naj nakratko povzamem nekaj točk predloga, ki ga trenutno pripravljamo. Želimo se upreti na trden, večletni proračunski okvir za prihodnost. Želimo instrument za oživitev, ki bi eh, poskrbel za zagon eh, evropskega gospodarstva. Gre za izjemno ambiciozen instrument. Eh, ne strinjam se z gospodom Ferhovštatom, da gre tukaj eh, zgolj za običajen predlog. Eh, sam sem sodeloval pri pogajanjih o večletnem finančnem okviru in še nikoli nismo imeli takšnega predloga, kakor ga imamo sedaj. Mislim, da je to zelo ambiciozen predlog in za vašo podporo se bomo lahko uspešno soočili z izzivom, ki nas eh, vse čaka. Okrepiti želimo vse politike, ki delujejo in ki so preizkušene. Želimo zagotoviti dodatna sredstva za kohezijski sklad, osredotočiti se želimo predvsem na tiste, ki so najbolj trpeli med to krizo. Želimo uporabiti in izboljšati eh, delo programa InvestEU ali pa obzorje. To je zelo pomembno za podporo našim znanstvenikom in nikoli ne smemo pozabiti na zelo pomemben socialni vidik našega dela. Soočiti se moramo z revščino, zagotoviti moramo, da bo sklad za pravičen prehod učinkovito deloval. In seveda ne smemo pozabiti na ženske, na starše in na vse točke povezane z enakopravnostjo spolov. To bo še kako pomembno za eh, našo oživitev. Poleg tega pa smo predlagali nov instrument za solventnost. Na ta način želimo preprečiti stečaje. In poleg tega želimo boljše zdravstvene programe, da bi bili bolje pripravljeni na prihodnost. Naj ponovim, e, to zagotovo ni običajno vsakodnevno delo. Gre za zelo ambiciozen odgovor na trenutno krizo. Rad bi se odzval tudi na pozive gospoda Lamberca, Aikauta in Ertuga. Zagotovo želimo uporabiti ta finančna sredstva za to, da bi razvili naše gospodarstvo, da bi postalo to gospodarstvo bolj okolju prije, prijazno, trajnostno. Biti moramo vzdržnejši, smo dejali, potrebujemo strateško neodvisnost, potrebujemo tehnološko neodvisnost in to so področje, na katerih bomo morali biti v prihodnosti veliko bolj aktivni in to je tudi naš cilj. Vsem tistim kolegom, ki ste izpostavili pomen lastnih sredstev, pa naj povem sledeče. Zelo aktivno si prizadevamo na tem področju, proučujemo različne možnosti, velika večina jih je bila že omenjenih v tej razpravi. Predstavili bomo predloge, ki mislim, da bodo sprejemljivi za vse in ki jih boste v parlamentu lahko potrdili, ravno tako pa tudi v državah članicah. Res je, da se lahko na ta izziv eh, odzovemo le z popolno udeležbo Evropskega parlamenta, z nadzorom Evropskega parlamenta za vašo podporo. Če dovolite, gospod predsedujoči, preden zaključim, naj eh, povem še dvoje. To sta dve točke, ki nista bili omenjeni v današnji razpravi, a kljub temu. Eh, gre za nemško ustavno sodišče, to je omenil gospod Omarži. Kljub temu, da proučujemo eh, sodbo Nemškega ustavnega sodišča, mislim, da je naša predsednica zelo jasno povedala, da če bo šlo za neodvisnost Evropske centralne banke ali pa za eh, prevlado evropskega prava, sta to dve načeli, ki smo jo pripravljeni zagovarjati in tudi sprožiti ustrezen postopek. In gospa Jurčeva, naj vam zagotovim, da pripravljamo poročilo o načelu pravne države, kjer bomo proučili vse nove teme, pa tudi eh, postopek uporabe posebnih pristojnosti eh, tekom te pandemije v različnih državah članicah. Še vedno želimo zagotoviti Eh, normalno delujoče demokratične sisteme in to poročilo bomo predložili najkasneje septembra. Še enkrat, gospod predsedujoče, najlepša hvala za to razpravo, hvala lepa za vaše vzpodbude eh, in eh, za ambiciozne predloge. Najlepša hvala, gospod komisar Ševčovič in v zaključek naše razprave. Dobi besedo še ministrica v imenu sveta. Spoštovani poslanci, dame in gospodje. Veseli me, da vas lahko sedaj ponovno osebno nagovorim. To je bila zelo zanimiva razprava. Zaključke bom posredovala eh, predsedojočemu sveta. v zelo nenavadnih okoliščinah predsedujemo, ampak zato si bomo še bolj prizadevali eh, in sicer zato, da bi zagotovili prednosti za naše države članice in pa za naše gospodarstva. Kot je dejal predsednik Mišel, se srečujemo z krizo brez eh, primere in sprejeli smo izredne ukrepe. Določene ukrepe smo lahko sprejeli le z vašo pomočjo in jih tudi že izvedli. Danes je eh, predsednica eh, komisije predstavila ambiciozen načrt za oživitev, pa tudi eh, prenovljen večletni finančni okvir. Nismo še prejeli predloga komisije, torej ne morem komentirati vsebine tega predloga. Pročiti ga bomo morali v ustreznih sestavah Evropskega sveta. Evropski svet bo moral oblikovati stališče. Prihodnji večletni finančni okvir bi moral predstavljati temelj oživitve evropskega gospodarstva. Gre za obnovo in ponovno spostavitev delovanja notranjega trga Evropske unije. Potrebujemo velika zasebna in pa javna ulaganja. Še prav posebej v začetnih letih novega finančnega okvira gospodarstvo Evropske unije po krizi bi moralo postati in, vzdržnejše in bolj eh, neodvisno. Oživitev mora potekati hitro, zagotoviti je potrebno konvergenčnost in pa eh, skladnost. Sodelovanje med eh, inštitucijami bo pri tem ključnega pomena predsedstvo želi ohraniti dobre delovne odnose, ki smo jih vzpostavili eh, v odzivu na krizo. Še naprej eh, bomo pozorno poslušali mnenja Evropskega parlamenta. Pa naj gre tukaj za zakonodajna poročila, za poročila na lasno pobudo ali pa za resolucije, ki jih pripravljate na ta način eh, vemo, kakšno je stališče Evropskega parlamenta v času krize. Dobro, medinstitucionalno sodelovanje bo zelo pomembno eh, tudi eh, za naše medsektorsko delo. Potrebno je zagotoviti, da bomo pravočasno sprejeli vse sektorske programe. Torej, gospod predsedujoči, drage dame in gospodje, veselim se že nadaljnega sodelovanja med obima inštitucijama pri pripravi ambicioznega in v prihodnost usmerjenega eh, večletnega finančnega okvira in pri soočanju z trenutnimi in pa prihodnimi izzivi. Najlepša hvala. Hvala lepa. Ministrica Brnjac, s tem je skupna razprava zaključena in glasovanje o večletnem finančnem okviru o lastnih sredstvih bo potekalo v četrtek in petek in s tem je zasedanje prekinjeno do 19.45.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 Kristjan Vazilje Teres je odšel, je izstopil iz skupine SND in je zdaj član skupine EKR. In sicer s 13. majem 2020 eh, velja ta sprememba. Zdaj pa rezultati prvega glasovanja. In ta je bil sprejet. Juri sprejet, tran, sprejet, tran, sprejet, tran, sprejet. Potem EU Črna Gora sprejeto, EU Srbija sprejeto, EU Indija tudi sprejeto, EU Ukrajina prav tako sprejeto, EU Belorusija sprejeto. EU Belorusija prav tako sprejeto. Potem konvencija IKT je prav tako bila sprejeta, Mauretanija sprejeto, VFO sprejeto, kabotaža Nemčije-Švice sprejeto, Italija-Švice kabotaža prav tako sprejeto. izmenjava podet, podatkov z Združenim kraljestvom, zavrnjeno soja, eh, ugovor uh, prvi del sprejet, drugi del sprejet, eh, potem uh, odločitev razrešnica FCH sprejeto, čisto ne bo sprejeto, BBI bila tako sprejeto, EOPA sprejeto, ECSEL sprejeto, IMI2 sprejeto, ShiftRail sprejeto, EEA sprejeto, ERA sprejeto, EMSA sprejeto, GSA sprejeto, EMCDDA sprejeto, EASA sprejeto, EASA sprejeto, EASO sprejeto, parlament sprejeto. Evropsko sodišče sprejeto, ombudsman sprejeto, EDPS eh, sprejeto, ECA sprejeto, CDT sprejeto, svet sprejeto. Enisa sprejeto. CDFOP sprejeto. EFCA sprejeto. EAS sprejeto. CESAR sprejeto. ETF sprejeto. Eurojust sprejeto. ITER sprejeto. Berek sprejeto, Eurofund prav tako sprejeto, Acer sprejeto, Eolus, Eolisa sprejeto, EIT sprejeto, e SA sprejeto, EDFS sprejeto, EIGE e sprejeto, ESMA sprejeto, EBA sprejeto, CEPO sprejeto, EOŠA sprejeto. ECH sprejeto. ECDC sprejeto. EFSA sprejeto. Komisija sprejeto. FRA sprejeto. CR sprejeto. Frontek sprejeto. Europol sprejeto ima, a, sprejeto. ESC prav tako sprejeto. To so bili rezultati popotanskega glasovanja. Zdaj pa bomo nadaljevali z, drugom, z drugim sklopom glasovanja. Glasovali bomo o prvem sklopu amantmajev glede eh, resolucije o razrešnici. Glasovali pa bomo potem še skladno s 112. pravilom um, o genetsko spremenjeni soje glasovali bomo po istem postopku kot v prvem glasovalnem sklopu. Prvi glasovalni sklop bo a, odprt od 8 ure naprej, glasovali pa boste lahko do a, 9 ure in 15 minut. Glasovanje bo kmalo odprto. Dobili boste dovolj časa za glasovanje. Rezultate drugega sklopa glasovanja pa bomo naznanili jutri ob 9. uri zjutraj ob začetku plenarnega zasedanja. No, s tem pa lahko začasno prekinemo zasedanje. Začeli pa bomo, oziroma nadaljevali pa bomo ob 9. uri v četrtek 14. maja. Želite besedo? Ne? Prav, dnevni red je sprejet, je bil sprejet in uh, uh, je dostopen na spletni strani Evropskega parlamenta. Najlepša hvala vsem kolegom, zdaj pa bomo začasno prekinili zasedanje. Najlepša hvala za vaše delo. Se vidimo jutri zjutraj.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

das test. Enfin, bon. On verra.